razmere LGBT v Ugandi. Naj vas obvestim, da če želite prositi za besedo v okviru proste razprave ali če želite uveljavljati modri karton, lahko uporabljate običajni način eh, ali pa eh, nov elektronski postopek. Zato pa seveda potrebujete seboj svojo glasovalno kartico. Prav tako ni potrebno čakati do konca razprave, besedo lahko zahtevate takoj. Najprej dobi besedo gospa Čanc kot avtorica resolucije. Izvolite. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, zelo me veseli, da imamo tako široko nastranskarsko podporo za to resolucijo in razpravo v parlamentu. To kaže, koliko so se pogledi tudi tekom mojega življenja spremenili. Danes izkazujemo solidarnost tistim pogumnim posameznikom v Ugandi, ki niso žrtov samo javnih zavračanj, temveč eh, so tudi žrtve kaznivih dejanj. Eh, pogumni so, ker so pripravljeni reči, smo, kdor smo, imamo enake pravice in zaslužimo si svobodo. Razmere v Ugandi so zelo zaskrbljujoče. Eh, umor Brajana Vosva je bil grozljiv eh, akt in potrebno je preganjati storilce protihomoseksualno sovraštvo tudi strani ministrov je potrebno izredno obsoditi. Pozivamo gansko vlado naj v celoti spoštuje pravice predstavnikov LGBTI. Ne samo, da ustavijo sovražni govor, temveč mora zagotoviti tudi, da ganska zakonodaja ne bo diskriminirala zoper nikogar zaradi spolne usmeritve. Danes stojimo ob strani vsem, ki se borijo za te pravice v Ugandi in posod po svetu. V Evropi vas podpiramo. Hvala. Najlepša hvala. Za minuto in pol, gospa Matijas. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem vsem kolegom iz ostalih poslanskih skupin, ki so prispevali k tej široki politični podpori pri tako pomembni temi. Razumeti moramo, da je diskriminacija na podlagi spolne usmeritve nekaj, kar se ne dogaja samo v Ugandiji, ampak tudi v drugih delih sveta, vključno z določenimi članicami Evropske unije. Zato se moramo na to problematiko osredotočiti, zagotoviti moramo enakost vseh, tako v Evropi kot izven nje, vključno z državami kot je Uganda. Upoštevati moramo, kaj je zapisano v sporazumu iz Kotonuja in ne smemo dopustiti nikakršne diskriminacije na podlagi spolne usmeritve. V zadnjih mesecih smo bili priča krutemu umoru aktivista in tovrstnih dejanj enostavno ne smemo dopuščati. Čas je, da pridemo od besed k dejanjem. Zagotoviti moramo, da do, skrim, do diskriminacije na podlagi spolne usmeritve ne bo prihajalo nikjer po svetu. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Karlsprom. Homoseksualnost ne sme biti zločin, pa vendarle je tako v več kot 70 državah po svetu. Zgroženi smo bili, ko so predstavniki uganske vlage podprli predlog o uvedbi kazni, ki sploh ne bi smela obstajati za dejanje, ki ni kaznivo. Gre za smrtno kazen za homoseksualnost. Ne glede na to, ali bo predlog sprejet ali ne, je homoseksualnost že zločin v Ugandi. Člani LGBT so žrtve krutega nasilja in diskriminacije vlada ne samo dopušča, da se to dogaja, ampak to celo podpihuje. Naša dožnost je, da se zazamemo za človekove pravice. Evropska unija mora imeti vodilno vlogo pri odpravi smrtne kazni po vsod. Želim, da celotna skupnost LGBT v Ugandi ve, da je Evropski parlament na njihovi strani, kajti ljubezen nikoli ne more biti zločin. Hvala lepa. Gospa Ward ima besedo, izvolite. Glede na zaskrbljujoč, po, zaskrbljujočo porast napadov na predstavnike LGBT v Ugandi, je resolucija, ki je danes pred nami, zelo pomembna. Trije moški in ena ženska so bili letos v Ugandi umorjeni. Eh, aktivist Brian Wasva je bil zadnji med njimi, ki doma so ga napadli 4. oktobra. Eh, vse slabše razmere na področju pravic LGBTI v Ugandi je zaskrbljujoče, vedno pogosteje pa prihaja do kršitve njihovih družbenih pravic, svobode izražanja in drugih pravic. Eh, v resoluciji se sklicujemo na pomembno sodelovanje z Ugando. Vse moramo storiti, da bomo odpravili diskriminatorno zakonodajo in stigmatizacijo, ki spodkopavajo človekove pravice. Okrepiti moramo zaščito človekovih pravic zlasti s specifično podporo nevladnim organizacijam ter z izvajanjem naših smernic za zagovornike človekovih pravic. Ravno tako se moramo zaprstaviti vsem oblikam diskriminacije na podlagi spolne usmeritve. Stara kolonialna zakonodaja nima kaj iskati v svetu 21. stoletja. Najlepša hvala. Gospod Tobe ima besedo za dve minuti. Najlepša hvala. Za začetek naj se zahvalim vsem kolegom, ki so delali na tej resoluciji. Gre za to, da moramo zagotoviti univerzalno spoštovanje človekovih pravic in Evropska unija mora biti gonilna sila eh, in poskrbeti, da bodo vsi, ne glede na spolno usmeritev, lahko uživali v svobodi in varnosti. No, razmere v številnih državah so vse prej kot varne, ko gre za predstavnike LGBTI. Razmere v Ugandi so za nje izredno resne. Predlog, o katerem se trenutno razpravlja, ki predvideva uvedbo smrtne kazni za določene spolne akte, je absolutno nespremljiv. Pozdravljam dejstvo, da posredujemo eh, zelo jasno stališče glede novega zakonodajnega predloga, eh, ki se ne sme eh, uvesti. Gre za neke vrste zavezo, ampak vseeno smo priča homofobni retoriki, prihaja do umorov istospolno usmerjenih oseb Eh, in zagotoviti moramo, da bo mednarodna skupnost podrobneje spremljala razmere ter da bo tudi naša razvojna pomoč povezana s pogoji glede človekovih pravic. Kot Evropa pa moramo biti pripravljeni stopiti v dialog z vlado, pa tudi s civilno družbo kajti najpomembnejše, kar lahko zdaj dosežemo, je, da ustvarimo boljše razmere za predstavnike LGBTI. Pozivam vse kolege v parlamentu, da podprejo to resolucijo, kajti gre za to, da podpremo človekove pravice, pa tudi načelo pravne države. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa sledijo predstavniki poslanskih skupin v imenu ELS gospa Walsh. Nespremljivo je, da spolna usmeritev še vedno velja kot utemeljitev za resne kršitve človekovih pravic po svetu. Pravice LGBTI so človekove pravice. Tisto, čemu smo priča v Ugandi in Indoneziji, je v pristojnosti Evropske unije. Diskriminacija LGBTI spodkopava temeljna načela človekovih pravic zapisana v univerzalni deklaraciji človekovih pravic. Evropski parlament je dolžan odzvati se na kršitve človekovih pravic. Naša dolžnost pa je poskrbeti, da se bodo odzvali tudi druge institucije izredno pomembno je, da eh, pozovemo novo komisijo, da skladno s smernicami za LGBTI eh, vključi naše predstavnike v dialog z vladami teh držav. Nujno potrebujemo dialog, ki bo vodil v spremembo diskriminatorne zakonodaje in ki bo vodil v boljše razmere za LGBTI eh, in poskrbel za njihovo zaščito. Gospe in gospodje, čas je, da uh, prevzamemo vodilno vlogo. Glede na to, da sem tudi sama predstavnica LGBTI, uh, uh, prišlo je do umorov državljanov v Ugandi in te ljudi moramo zaščititi. Najlepša hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospod Algo Saliba. LGBTI, Adom in Kistrut. Najlepša hvala. Pravice predstavnikov LGBTI se po svetu ne spoštujejo in Uganda tu ni nobena izjema. Predstavniki te skupnosti so žrtve brutalnih napadov, vendar pa si te osebe zaš zaslužijo enako zaščito in enake pravice kot vsi drugi. Ko gre torej za eh, nasilje nad predstavniki LGBTI, eh, gre eh, tu za dejanja iz sovraštva. Eh, To je potrebno preprečiti, biti moramo pogumni in se odzvati na tako dogajanje v vseh družbah. Zato je ključno, da zaščitimo predstavnike te skupnosti po vsem svetu ter da preprečimo diskriminacijo. Zagotoviti moramo, da bodo vsi, ne glede na spolno usmeritev ali spolno identiteto, imeli eh, enake pravice in enakost pred zakonom. Malta je lahko dober vzor v Evropi. Številne eh, napredne zakonodajne akte smo sprejeli tudi na področju istospolnih porok ter posvojitve otrok. Zato moramo ustrajati pri teh pravicah tudi drugot. Najlepša hvala v imenu skupine Renew, gospod, gospod Rodriguez Ramos. Hvala, gospod predsednik. Eh, še spominjam se na razpravo, eh, razpravo z leta 2014, ko je Uganda sprejela zakonodajo, eh, da bi smrtjo kaznovala homoseksualnost. In ravno zaradi mednarodnega pritiska so potem um, um, umaknili to zakonodajo. No, ampak kljub vsemu je homoseksualnost še vedno kriminalizirana. Vsakodnevno življenje uh, pripadnikov skupnosti LGBT je zelo težko. Nimajo dostopa do osnovnih storitev, naprimer izobraževanja, zdravstva in podobno. Zaskrbljenostjo smo opazili tudi, da se zdaj zakonodaja še zaostruje in se sprejemajo strožje kazni, tudi smrtna kazen za njih. Veselimo se, da tega v končni fazi ne bodo storili, ampak s to resolucijo smo zelo jasni, sicer da niti enega koraka nazaj ne smemo dovoliti, ker zadeva pravice a, skupnosti LGBTI. V Ugandi bi morali stopati samo naprej, dekriminalizirati bi morali to skupnost, zato ker homoseksualnost ni kaznivo dejanje, to je pravzaprav človekova pravica in Evropska unija mora politični dialog uporabljati za to, da bi branila pravice teh oseb. Najlepša hvala. V imenu zelenih gospod Andresen. Hvala. V začetku oktobra je bil 28. Brian Vasva eh, brutalno umorjen v Ugandi, ker je bil homoseksualec. Z ostrimi noži so ga desetkrat zabodli. Njegov umor se je zgodil v trenutku, ko je uganska vlada napovedala uvedbo smrtne kazni za homoseksualce. Že leta se homoseksualci v državi borijo, bojijo za svoje življenje. E, prihaja do brutalne, brutalnih sovražnih akcij. To je potrebno ustaviti. E, že samo razprava o uvedbi smrtni kazni je izredno škodljiva in to moramo ustaviti. Vsi bi morali imeti pravico živeti svobodno. Evropska unija namenja 578 milijonov evrov razvojne pomoči Ugandi in tudi zato nosimo del odgovornosti. V 70 državah po svetu je homoseksualnost kriminalizirana, v devetih državah za njo obstaja smrtna kazen skupaj moramo narediti vse, da se bo to končalo. Vsem predstavnikom LGBTI po svetu moramo zagotoviti svobodo. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR, gospa Kanko. Izvolite. Uh, Dve uh, afriški državi Eh, kriminalizirata homoseksualna dejanja v štirih so predvidene smrtne kazni. Sama se že vse življenje bolim proti eh, diskriminaciji in ne predstavljam si, kakšno je življenje ljudi v teh državah, ki, eh, s, eh, tistih oseb, ki so homoseksualci. Eh, moje izkušnje kaže tudi, da če želimo res spremeniti poglede in e, način mišljenja, ni dovolj, da obsojamo, da smo užaloščeni, ampak moramo spodbujati tudi izobraževanje in dialog v skupnosti. To vodi v dolgoročne rezultate. Zato moramo podpreti tisto lokalno prebivalstvo, ki ščiti LGBTI skupnost v teh državah. Evropa mora sodelovati s temi skupnostmi, pa tudi s policijskimi in drugimi silami v državah, da ustavimo te grozljive razmere. Izkoristiti moramo vse priložnosti v dialogu s temi državami, da spodbujamo strpnost in toleranco ter razumevanje. Vsi imajo eh, pravico biti svobodni in ljubiti brez strahu. Najlepša hvala, gospa Rodriguez Palop, za eno minuto. En Uganda, la relacion... Hvala. V Ugandi homoseksualce kaznujejo z dosmrtno zapor, eh, zaporno kaznjo. Prav tako je ogromno nasilnih eh, dejanj eh, v odnosu do homoseksualnih oseb. Njihov minister za etiko jih želi prav tako ubiti, čeprav je leta 2011 njihovo, uradno, njihovo ustavno sodišče razsodilo v obratno smer. In tu ne gre za to, da želimo samo deliti uh, lekcije tem državam. Včeraj smo se tu pogovarjali o direktivi o boju proti diskriminaciji, uh, proti kateri se nekateri borijo. Tu imamo tudi v parlamentu ekstremistične skupine. mi moramo pač jasno obsoditi to vrstne inicijative, ampak če želimo biti kredibilni, moramo primerno zavarovati uh, skupnost eh, LGBTI in uh, zagotoviti tudi zatočišče vsem tistim, ki so preganjani na ta način. Najlepša hvala. Prišli smo do konca seznama govornikov v imenu poslanskih skupin, sledi gospod Bolj. Za eno minuto. Najlepša hvala. Diskriminacija zoper kogarkoli zaradi spolne osmerjenosti je grozljiva. Približno pol milijona eh, predstavnikov LGBT živi v Ugandi, pa vendarle je homoseksualnost še vedno nezakonita. Zakoda, ustava prepoveduje isto spolne poroke, ti ljudje pa se tudi ne morejo svobodno izražati. So žrtve zatiranja, končajo v zaporu, pogosto so žrtve nasilnih napadov. Eh, leta 2007 je anketa pokazala, da bi bilo potrebno istospolne poruke prepovedati. Ampak leta 2017 se je to število precej znižalo na 54 odstotkov, torej prihaja do socialnih in kulturnih sprememb, ampak eh, večje vprašanje je, zakaj se Evropska unija zopet umešava v zadeve demokratične države. Naše govorance ne bodo pomagale ljudem v Ugandi. Eh, morda imamo občutek, da smo boljši, ker govorimo o tem, ampak to nikakor ne vpliva na življenje preganjanih predstavnikov LGBTI v Ugandi. Uh, Uganda pod, mora sama izvesti reforme in zagotoviti predstavnikom LGBTI, da bodo lahko v miru živeli in ljubili. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Gonzales, eno minuto. Hvala. Afrika nas potrebuje, Uganda nas potrebuje, ampak humanitarna pomoč in razvojna pomoč mora biti ponujena, da, ampak z določenimi pogoji, naprimer spoštovanje človekovih pravic, eh, vključujoč tudi skupnost LGBT. Boriti se moramo proti revščini, ne da bi na kogarkoli pozabili. To je ključen element, ki je vključen tudi v pogodbo, eh, našo ustanovno pogodbo. Človekove pravice so nedeljiv koncept več kot 32 milijonov, eh, več kot 32 milijard eh, evrov bomo namenili Afriki v naslednjem proračunskem obdobju in parlament mora zagotoviti, da bo ta pomoč podeljena po pogoju, da so spoštovane eh, pravice skupine LGBT. Tudi v sporazumu iz Kotonuja jasno piše, da je to eden izmed pogojev parlament mora biti garant spoštovanja človekovih eh, pravic in človekove pravice vključujejo tudi pravice skupnosti LGBTI. Hvala. Eh Hvala lepa. Gospod Benen je naslednji. Uganda je država, kjer so človekove pravice predstavnikov LGBTI eh, bile že pred časom odpravljene zaradi protihomoseksualne zakonodaje. Eh, Eh, ta skupnost je pogosto žrtev nadlegovanja, tako strani vlade kot policije. Novi načrt vlade pa predvideva ponovno uvedbo zakonodaje iz leta 2014, eh, ki ne samo kriminalizira isto spolno eh, usmerjenost, temveč kaznuje celo vse, ki sodelujejo pri širjenju informacij prišlo bo do lova na čarovnice in še več nasilja, kot smo mu bili priča doslej. Verjetno bo prišlo tudi do izvensodnih usmrtitev. Ne moramo dopustiti, da se to zgodi. Opomniti moramo Ugando, da pravica do spolnosti in izražanja svoje spolne usmerjenosti in izražanja temelji na univerzalnih človekovih pravicah in da je zagotovljena z mednarodno zakonodajo. Uganska vlada ima tudi po sporazumu iz Kotonuja določene eh, dolžnosti, med kateri sodi tudi spoštovanje univerzalnih človekovih pravic. Najlepša hvala, gospa Kunke, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Pred petimi leti smo si številni oddahnili, ko je uganska vlada umaknila predlog uh, za uvedbo smrtne kazni za homoseksualnost. Vendar pa je bil zdaj uh, v postopek vložen nov zakon in tokrat se moramo odločno odzvati. Evropska razvojna pomoč v Gandhi uh, v obdobju 2014 do 2020 znaša 578 milijonov evrov. Gre za precejšnji znesek denarja, ampak eh, ta denar je povezan tudi z izpolnjevanjem določenih pogojev. V sporazumu je jasno zapisano, da je eden od predpogojev tudi spoštovanje človekovih pravic. Zato zeleni pozivamo Evropsko unijo, da zauzame jasno stališče eh, proti dogodkom v Ugandi, kajti dejansko prihaja do erozije pravic in to moramo ustaviti. Najlepša hvala. Gospa Deli. Hvala lepa. Seveda sem proti smrtni kazni, pika, ampak dejstvo, da se to v eh, uvaja za dejanje ljubezni, je še toliko bolj grozljivo. Ampak bodimo jasni, kriminalizacija homoseksualnosti v kateri koli obliki eh, legitimizira eh, proti homofob, torej homofobno sovraštvo in zato moramo izkazati solidarnost žrtvam v Ugandi in aktivistom LGBTI v regiji. Je pa nekoliko grozljivo, da so nekateri v tem parlamentu želeli v resoluciji tudi na nek način čestitati Evropski uniji, kot da bi mi bili nek vzor odličnosti na področju človekovih pravic. Ne smemo pozabiti, da ni potrebno iti v Ugando, da bi našli grozljivo diskriminacijo zopra predstavnike LGBTI. Marsikje v Evropi. Nedelovanje Evropske unije proti sovraštvu in diskriminaciji v naših državah uh, Eh, je tudi nekaj, kar moramo opaziti. Solidarnost se ne začne na naših mejah, ampak se mora začeti doma. Najlepša hvala, gospod Denz, za eno minuto. Eh, no, grozljivo mi je pomisliti, da eh, moja poroka z moškim, ki ga ljubim, ni dopustna v vseh članicah Evropske unije. Ampak vem vsaj, da moje življenje ni ogroženo, ko hodim po ulicah v Evropski uniji, vsaj večinoma ne. Besede imajo posledice in minister Simon Lokodo tako imenovani minister za etiko v Ugandi bi se moral sramovati, kajti to, kar počne, je, da poskuša odvrniti pozornost od eh, neuspeha eh, svoje vlade ter eh, izkoristiti predstavniki LGBTI kot grešne kozle. Izkazati moramo svojo solidarnost z vsemi, ki so uh, žrtve diskriminacije. In ta skupnost ni težava. Težava je v tistih, ki jih poskušajo zlorabiti za grešnega kozla. Imajo našo solidarnost, gre za bitko, ki poteka ne samo v Afriki, ne samo v Aziji, ampak povsod. V tej bitki eh, se borimo tudi mi, stojimo tem ljudem ob strani in pozivamo kot pravi kolonialne zakonodaje. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμών. Χαρά λίπα. Tako, končali smo seznamom govornikov, sedaj pa postopek HDA, pritegnite pozornost predsedojočega. Šest se vas je javilo k besedi, vsi boste dobili besedo, pospišili prvi, prosim. Děkuji pěkně, pane předsedající, já chci poděkovat. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil avtorjem te resolucije in vsem, ki so spregovorili. Kaj ti govorimo enotno v Evropskem parlamentu na to temo? Zavračamo politično realnost v Ugandi. Zakonodaja, ki je bila predlagana, je škandalozna. Vi, komisar, ta in naslednja komisija bodo morali na to upozoriti. Ne moramo pošiljati denarja državam, kjer nadlegujejo skupnost LGBTI na tak način. To mora imeti vpliv na razvojno pomoč za Ugando. Slišali smo, da je te pomoči kar precej. Pomoč pa poširjamo državi, kjer ljudje razmišljajo o tem, da bi imeli smrtno kazen za homoseksualce. Zagovornike človekovih pravic obravnavajo na zelo slab način. Škandalozno je, da pošiljamo denar taki državi. Komisija mora svojo, eh, spremeniti svojo politiko, oprostite. Hvala lepa. Opes Aguilar. Spoštovani predsednik, spoštovani komisar Mimica. V četrtek se na plenarni zasedanju v Strasburgu vedno pogovarjamo o kršitvah človekovih pravic in vedno smo soglasni in to je zelo redko. Tisti, ki smo tu, smo odločni borci proti kršitvam človekovih eh, pravic, zlasti tistih najšuhih, najhujših. Ja. In v tem primeru je vse skupaj zmešano. Pač najbolj negativne primesi eh, to vrstnih kršitev vidimo tu. Za Afriko dobro sodelujemo in namenjamo tudi veliko razvojne pomoči, ampak evropsko diplomacijo moramo zares v polni meri uporabiti za to, da bi preprečili uh, kršitev eh, človekovih pravic in pa kriminalizacijo eh, homo, homoseksualnosti. Uporabiti moramo tudi sporozum iz uh, Kotonuja. Če neka država ne deluje skladno s tem sporazumom, pač ne sme prejeti evropskih eh, sredstev, ki so namenjena razvoju. Hvala. Hvala lepa. Gibson, minuta. Hvala lepa. Rada bi zastavila vprašanje vsem, ki poslušate. Kaj vam daje pravico, kakršno koli že, da živite, ljubite? delate, da imate svobodo, da ste zdravi. Kaj vam daje vaše pravice in kaj daje vladam, religijam pravico, da vam to vzamejo, da vam vzamejo človekove pravice? Z današnjim glasovanjem, s podpisom te resolucije in mojim delom kot aktivistka, kot poslanka v svoji državi, pravim ne te pravice nimate, ne morete imati življenja skupnosti LGBTI v Ugandiji ali kjerkoli druge. Prosimo se, da se nam pridružite v tem boju v Ugandiji, v Evropi in v državah članica. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Polčak. pane predsedujoči i ja se pripojujem k odsotku. hvala lepa gospod predsedujoči da ste mi dali besedo tudi sam se strinjam s predhodniki seveda brutalni napadi na ljudi ki so samo drugačni so popolnoma nesprejemljivi prav tako je popolnoma nesprejemljivo kako ukrepa uganska vlada želijo spremeniti zakonodajo tako da bodo kriminalizirali, uvedli smrtno kazen za ljudi, ki so samo drugačni. To je popolnoma nespremljivo v tem stoletju. To je korak nazaj v srednji vek. Mislim, da nas morajo slišati. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Pospišil. Naše stališče mora biti tudi del naše politike. Pri razvojni pomoči moramo biti bolj odločni pri branjenju človekovih pravic. Kar se tiče Češke, v 60-ih letih je bila homoseksualnost nezakonita na Češkem. To se je spremenilo. Mislim, da bo podobno v Ugandi. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovati moramo človekove pravice v 21. stoletju. Če jih ne bomo, potem to ne bo dobro. Nekatere države se vračajo v srednji vek. Svoboda izražanja, svoboda do življenja, to je sedaj ogroženo, tako kot v temnih časih srednjega veka. Prosim komisijo, svet in parlament, da najdemo skupne ukrepe in jasne kriterije, da se take stvari v prihodnje ne bodo več ponavljale. Enotni moramo biti, ko se upiramo k šenju teh pravic. To mora biti tako v EU kot na vzven. Včasih je znotraj teže videti take kršitve. Zagotoviti moramo, da se človekove pravice spoštujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja govornica, prosim. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem zadovoljna, da je Evropski parlament sprejel odločno resolucijo, kar se tiče te teme, kar se tiče odločnega odpora proti smrtni kazni za homoseksualce. Komisija mora sedaj seveda voditi odločno politiko biti homoseksualec ni zločin, to ni uboj, umor. Tatvina, kamenjanje, ustrahovanje, smrtna kazen, glede spolne usmerjenosti, to je proti vsem pravilom Evropske unije. Zelo smo odločni proti vsaki obliki diskriminacije, zelo, zelo sem zadovoljna, da je Evropski parlament se odločno zavzel za to. Sedaj pošiljamo sporočilo skupnosti LGBTI v Ugandi, da smo z njimi in da bomo storili vse, zato da jih ne bodo kaznovali samo zato, kakšni so. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s potopkom Catch the Eye. Sedaj pa ima besedo gospod Mimica, komisija, prosim. Hvala predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Zavedamo se, da skupnost LGBTI v Ugandi se že leta sooča z diskriminacijo in nasiljem, tudi zločini in sovraštva. Ne davni osebni kominari, ki jih je izrazil ugandski minister, kar se tiče nove zakonodaje glede homoseksualnosti v ugandskem parlamentu. Želi so celo uvesti smrtno kazen proti homoseksualcem. To je žalosten primer te strašne resničnosti. urad predsednika in uganska vlada sta se odzvali. Tudi države članice in ambasadori so poslali svoje sporočilo. Od takrat torej sedaj vidimo, da ne pripravljajo več te zakonodaje. To so jasno povedali. Zato nas ta pripomba lahko skrbi, ampak to ni uradna politika uganske vlade. Istočasno pa je jasno, da takšna javna izjava ministra ugandske vlade lahko povzroči obžalovanja vreden odziv in povečanje sovražnosti proti skupnosti LGBTI v Ugandi. Evropska unija spodbuja države, da storijo vse potrebne korake, administrativne in zakonodajne, da zagotovijo, da je spolna usmerjenost, spolna identiteta, da so spolne značilnosti nekaj, kar v nobenem primeru ne sme biti podlaga za kaznovanje, za usmrtitve, še prav posebno. Temu EU nasprotuje odločno v vsakem primeru. Diskriminacija proti osebam LGBTI spodkopava najbolj temeljne človekove pravice ki so v splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Zagotovim vam lahko, da vse naše službe, še prav posebno naša Evropska delegacija v Kampali, pozorno spremljajo razmere. Naša sporočila bomo posredovali tudi sporočilo Evropskega parlamenta in to ustreznim ravnem. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, razprava je zaključena, glasovanje bo danes. Nadaljujemo po dnevnem redu, sedaj prehajamo na razpravo o Egiptu. Na začetku razprave naj vas obvestim, da če želite, lahko posredujete tudi med razpravo po postopku modrega kartona. Lahko pa uporabite tudi tradicionalne metode ali pa elektronsko, da se javite po tem postopku. Če želite besedo, ne čakajte na konec razprave, to mi lahko sporočite že sedaj. Besedo dobi gospa Neumann kot avtorica, prosim. Spoštovane kolegice in kolegi, septembra je tisoče egipčanov šlo na ulice in to je bilo novo. Po celi državi so protestirali proti korupciji, proti temu, da se denar za gradno cest, šol, bolnišnic, ki je posvojen Egiptu, izgublja. Režim je nasilno zatrl te proteste. 4300 ljudi je bilo cilj in eh, zaprtih, veliko jih je v priporu še sedaj, veliko je nadzora. Sporočilo je jasno, Sisi ne trpi ogrožanja svoje oblasti. Samo v egzilu si še upajo zagorniki človekovih prvic govoriti o tem, kaj pa počne EU, molči. Še vedno izvažamo orože in nadzorne tehnologije. Danes sem bila prvič poročevalka in lahko vam povem, da priprava te resolucije ni bila enostavna. Če se resnično dogovorimo o skupnih zadevah, potem je to dobro. Na koncu smo bili vsi enotni, porčoci v senci. Na to sem ponosna, ker ti nekaj je bilo jasno. Da, Egipt je partner Evropske unije, ampak tudi mi ne želimo biti več še naprej pajdaši tega režima. Zato ne smemo nadrevati s tem, kar smo počeli, in sodelovati s Sisijem. Ne smemo več izvažati tehnologije za vohunjenje v to državo. Torej, Branko Menice temu režimu ne bo več. Potrebno je okrepiti civilno družbo in potrebno je imeti nadzor nad razvojno pomočjo. To mora storiti komisija. Spoštovane kolegice in kolegi, zunaj imam kavček, letela bom v Egipt. In naj vam povem, rada bi vzela sabo to resolucijo, ker vem, da to ustvarja upanje. Kdor tepta pravice svojih ljudi z nogami, mora računati na posledice. Pošljimo to sporočilo skupaj, enotno, Egiptu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Urban Crespo, minuta in pol, prosim. Gracias, presidente, una vez más. Najlepša hvala. Še enkrat se pogovarjamo o Egiptu in zakaj. Zaradi brutalne represije uh, v odnosu do uh, protestov. Medtem ko se njihov predsednik uh, sestajal z. Uh, svetovnimi voditelji so zaprli na tisoče oseb, nekateri so mučili, nekateri so izginili. Evropska unija si zatiska oči, države članice pa prodajajo vojaško opremo, ki jo potem uporabljajo za represijo to vrstnih eh, eh, protestov v Egiptu. Tu ne gre sploh za to, da bi Evropska unija branila človekove eh, pravice v Egiptu. Vse tega sploh ne prosimo zdaj, samo prosimo, da Evropska unija ne omogoča to vrstne diktature, kot trenutno obstaja v Egiptu. Zato prosimo, da komisija neha pomagati finančno Egiptu kot državi, ampak da pomaga samo še civilni družbi. Prav tako bi morali prekiniti prostotrgovinska pogajanja z Egiptom, vse dokler ne bodo uh, spoštovali človekovih pravic, orožje bi morali nehati izvajati, embargo bi morali imeti in spremembe pri imigracijski politiki. Zahtevamo, da se sprejmejo ukrepi in da ne več sodelujemo z diktaturo, zato da a, uh, naše besede ne bojo ostale samo črka na papirju, da ne bomo še enkrat na plenarnem zasedanju morali govoriti v o Egiptu. Treba je sprejeti ukrepe. Hvala lepa. Gospod Ostrevičus, minuta prosim. Hvala lepa. Nedavni dogodki v Egiptu so pokazali, kako malo prostora je za svobodo izražanja in svobodo zbiranja v tej državi. Priča smo neproporcionalni uporabi sile proti protestnikom in nezakonito ravnanje proti zagovornikom človekovih pravic. Omejujejo se dejavnosti organizacij civilne družbe. Kaj me najbolj skrbi? To, da egipčansko vodstvo vedno bolj izkorišča boj proti terorizmu kot instrument za notranjo politiko, da ustavlja kritiko in utiša svoje politične nasprotnike. Dialog med vodstvom države in družbo bo možen le, če bo vodstvo izpolnevalo pričakovanja državljanov in se bo lotilo reform v različnih sektorjih, te so zelo potrebne v Egiptu. Z naše strani pa moramo, kar se finančne podpore Egiptu, podpeti bolj organizacije civilne družbe in tiste, ki zagovarjajo človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Arena, minuta in pol. Od 20. septembra se odvijajo demonstracije po celem Egiptu, po vseh mestih. Egipčanski organi so aretirali več kot 4000 ljudi, poljubno, samovoljno, med njimi tudi odvetnike, novinarje in tiste, ki se borijo za človekove pravice. Ti so sedaj v zaporih, samoljubno zaprti in so obtoženi zločina terorizma. Nimajo dostopa do svojih odvetnikov in niti možnosti, da bi videli svoje družine. Nekatere mučijo in imajo dostopa do zdravstvene oskrbe. To je v okviru širše represije v Egiptu, kjer se krši demokratične pravice državljanov, še posebno do demonstracij in do svobode izražanja. Evropski parlament v tej resoluciji poziva egipčanske oblasti, da spustijo aktiviste iz zaporov. Naj jih nekaj navedem. Ram Mishahad, Aram Mitnahad, Aram Nehmajes, Asan Fetah, to so tisti in še tisoči drugih, ki so v zaporih. Obsojamo ukrepe egipčanske vlade in zahtevamo, da izvede demokratični prehod države v demokracijo. Pravice državljanov je potrebno zagotoviti in to bomo morali storiti tudi tako, da bomo bolje nadzorovali finance, ki jih pošiljamo v Egiptu. Prav tako pa tudi tako, da se bodo EU in države članice dogovorile, da ne bodo več izvažale orožja v Egipt. To se uporablja za zatiranje civilistov. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zdehovski, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem vesel, da sem lahko sodeloval pri pripravi te resolucije. Egipt pozivamo, da je bolj odprt Kritike, ki smo jih slišali, voditeljev Egipta, niso uničujoče. Dotikamo se pomembnih točk, ki se ne izvajajo pravilno v Egiptu. Pravili smo dobro delo. Ne moremo reči, da je vsa naša pomoč šla v roke teroristov. Sredstva EU gradijo bolnišnice. In izboljšujejo zdravstveni sistem. Imeti pa moramo odprt dialog z egipčansko vlado tudi o človekovih pravicah. Egipt ne spoštuje mednarodnih zavez, naprimer ustrezen dostop do sodne zaščite in ustrezno podporo na sodiščih. Sistematično se ne spoštuje človekovih pravic, To smo videli tudi med demonstracijami. Veliko ljudi je enostavno izginilo in oblasti niso povedali kam. Egipt mora jasno odgovoriti na naša vprašanja. Prav tako moramo pomagati pri iskanju nekaterih evropskih državljanov, ki so izginili v Egiptu obrazložitve gre tega od strani Egipta nismo dobili. Da, potrebno je spremeniti našo politiko, kar se tiče Egipta. Da, potrebno je podpreti civilno družbo. Prav tako pa moramo biti zelo strogi in odločni v nekaterih ozirih. Naprimer, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic in svobode izražanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. V imenu ELS dobi besedo najprej gospod Keri. Dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. O tem smo že govorili. Poslanci iz moje države se bodo spomnili poročil, ki smo jih že slišali tukaj v Evropskem parlamentu in ob prejšnjih priložnostih smo že izrekli podporo določenim osebam, tudi Adamu Fantu, ki je bil zaprt v Egiptu. Niso mu sodili, sojenje ni bilo pravično. Po našem poročilu je bil osvobojen in se je potem vrnil na Irsko. in egipčanom ne povzroča več težav. Sedaj pa imamo seveda še druge primere. 4300 ljudi je bilo zaprtih v zadnjih nekaj tednih, brez sojanja. Nekateri so izginili, brez sledi. Več kot 100 mladih je tudi zaprtih. Tako da moramo sedaj na enak način pritisniti na egipčanske oblasti, da nam bodo prisluhnili, pozvati jih moramo, da izpustijo te priprte. Seveda, razumem, da teroristična grožnja v Egiptu obstaja in pomagati moramo pri boju proti terorizmu, ampak vseeno zagotoviti moramo spoštovanje človeških življenj. Kot kristjan kot član skupine ELS, pa želim povedati, da moramo zagotoviti podporo kristjanom v Egiptu. S tako podporo mislim, da jim jo lahko namenimo tudi v prihodnosti, če bo potrebna. Hvala lepa. Sedaj pa Santoš, minuta socialisti demokrati. Hvala lepa, predsedojoči. Imeli smo priložnost si ogledati, kaj se je dogajalo s protesti v Egiptu. Protestirali so proti socialni nepravičnosti in korupciji v državi. Samoljubna pridržanja so se zgodila, aretacija 4300 ljudi zaradi mirnih protestov. To je avtoritarna vlada, ki to izvaja s to represijo, s tem zatiranjem. Porabljajo ustrahovanje, pridržijo civiliste in potem sodijo na vojaških sodiščih. Imeli smo tudi veliko izginoti, prav tako pa imamo smrtne kazni. Smrtne kazni celo za otroke. To krši demokracijo in človekove pravice in vse to se postavlja pod vprašaj. Evropska unija ne sme gledati tega križem rok. Uporabiti moramo vsa urodja, ki jih imamo na voljo, zato da zagotovimo, da bo Egipt spoštoval človekove pravice. Države članice morajo izvajati ukrepe, ki so jih navedle leta 2013. Naprimer, da ne bodo izvažale orožja ali tehnološke opreme, ki se lahko uporabi za domače zatiranje ali smrtno kazen. Najlepša hvala. Gospa von Fise, ena minuta. Hvala gospod predsednik. Samo en primer bi želel omeniti. Ibrahim El Elzedin. On je uh, eh, brentelj človekovih pravic in raziskovalec, ki je specializiran za stanovansko politiko na EKRF-ju. Areteran je bil 11. julija blizu doma v Kajru in odpeljan, odpeljan je bil na neznano lokacijo. Od takrat pa do zdaj njegova družina ni, ni imela nobenega stika z njim. Lokalna policijska postaja pravi, da ga ni tam, eh, Njihovi, eh, njihov generalni tožilec pa se ne odziva na pozive družine. Aretiran je bil verjetno zato, ker je kritiziral stanovansko politiko vlade, vključno z a, eh, izselitvami, prisiljnimi izselitvami. Je peti zaposlenje na SRF-ju, ki je bil aretiran kot a, pač del a, kršitve človekovih pravic v Egiptu. To je eden izmed številnih urgentnih primerov v Egiptu in, in egipčanske oblasti pozivamo naj spustijo na prostost Ibrahima Elsedina in vse ostale prejitele človekovih pravic. Najlepša hvala v imenu zeleni gospod Saturi. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želel pokloniti a, pogumu braniteljem človekovih pravic. Še, 60 tisoč jih je trenutno pridržanih v Egiptu. Vrtoglava številka, ukrepati je nujno. Komisija pa je še pred eno urgentno situacijo. Odločiti se mora, ali bodo sprostili dodatna finančna sredstva za Egipt. In to je neposredna finančna pomoč egipčanski vladi, brez kakršnih koli pogojev. Zdaj je pravzaprav dokazano, da Francija prodaja orožje Egiptu in s tem krši uh, sklepe sveta. In ta pomoč Evropske unije Egiptu je pravzaprav neposredna pomoč Franciji. Fra, Franciji. Uh, gospa Mogorini, vi ste so krivi za to situacijo. Evropska unija ne ukrepa in z, na ta način smo tudi mi so storilec teh dejanj. Kljub temu, da imamo ukrepe, ki bi jih lahko uporabili. Lahko bi pomoč namenjali samo civilni družbi, lahko bi se spremen, sprejeli konkretni ukrepi in lahko bi spoštovali embargo za izvoz orožja. Najlepša hvala. Za skupino ID, gospa Lizi, izvolite. Quando si parla di violazione dei diritti umani ne... Ko govorimo o kršitvah človekovih eh, pravic v Egiptu, je zelo boleče eh, spomniti ta parlament, da je Giulio Reggiani izignil pred eh, štirimi leti prihajal, je, eh, oziroma je bil je iz moje regije, um, izginil je Egipt in nobenih informacij nismo dobili. Mednarodni organi, vključno s tem parlamentom, so, s, smo sprejeli uh, eh, 10. marca leta 2016 tudi resolucijo, s katero smo zahtevali naj bo pravici zadoščeno in Evropska unija bi morala uporabiti vse svoje vzvode za to, da bi se to tudi uh, storili. Glede Giulia Džanja, se ne smemo pozabiti, da je Evropska unija primarni partner Egipta, kar zadeva mednarodno razvojno pomoč. Uporabljamo tudi evropsko sosedsko politiko. 500 milijonov bomo uh, um, v naslednjem proračunskem obdobju 2020-2027 namenili v Egiptu, je pomemben partner, ki zagotavlja stabilnost v tem delu uh, sredozemlja. Pač geostrateško je pomemben, prav tako imajo dolgo mejo v puščavi, kar pa pomeni, da je zelo težko uh, preverjati prehod oseb in uh, blaga čez to mejo. Evropska unija mora uh, se prepričati, da bo Egipt. Uh, z, z, branil človekove pravice in spoštoval človekove eh, pravice, saj bo tudi to prispevalo k stabilizaciji te regije in pa k vladavini prava. Vemo, da je vzdušje izjemno napeto v Egiptu in eh, ta napetost zna pravzaprav destabilizirati celotno regijo Severne Afrike. Posledice bodo strahovite. Evropska unija mora egipčansko vlado pozvati, da spoštuje človekove pravice, eh, spoštuje mednarodno pravo in na ta način bi lahko odprli okno priložnosti in tudi ugotovili, kaj se je zgodilo z našim državljanom v Egiptu. Najlepša hvala, gospod Pro, uh, Prokačini, ena minuta. Najlepša hvala. Prav bi bilo, če bi ta parlament se zauzel za spoštovanje človekovih pravic v Egiptu. Eh, spoštovati se morajo vse veroizpovedi v Egiptu, vključno eh, s krščanstvom. Prav tako je treba vzpostaviti boljše sodelovanje med Egiptom in, in italijanskimi organi, zato da bi ugotovili, kaj se je zgodilo z gospodom Medžanjem. Že v preteklosti sem večkrat uh, izrazil svoje nezadovo nezadovoljstvo s pričo uh, neukrepanja Evropskega parlamenta. Ne strinjam se tudi z metodologijo, ki jo uporabljamo. Demoniziramo enega sovražnika, specifičnega sovražnika in mislimo, da bomo na ta način našli konkretno rešitev za zelo kompleksen uh, problem. Mislim, da je pametno sprejeti bolj uravnoteženo rešitev. In mislim, da, ta resolucija, to, da, da gre ta resolucija v pravo smer. Obsojamo njihova uh, eh, delovanja, ne da bi posem prekinili diplomatsko sodelovanje z njimi. Najlepša hvala, gospod Kastal, da ima besedo. Najlepša hvala. Koliko aktivistov, koliko novinarjev, koliko pripadnikov manjšin, študentov, koliko žensk, koliko otrok bodo še preganjali v Egiptu. Zelo težko je videti, kje se bo egipčanska vlada ustavila pri tem preganjanju. Deluje zelo strukturirano. Prav tako uporabljajo smrtno kazen, ki grozi številnim. Uh, interna situacija v Egiptu ni preprosta. Vemo, da je Egipt ključni partner Evropske unije, je v zelo težkih časih. Uh, to je zelo zaskrbljujoče, ampak to še ne pomeni, da uh, da moramo stati križem rok in gledati, kaj se dogaja tam. Vemo, da je islamski terorizem problematičen, eh, vemo, do kakšnega diskriminacije prihaja tam. Ampak ta tišina glede Đulija Riđanja je nespremljiva. Nobenih informacij glede njega nismo uh, prejeli, o tem smo nekaj zapisali tudi v resoluciji. Preganjanje se mora ustaviti. Prav tako uh, moramo eh, evropsko razvojno pomoč pogojevati se spoštovanjem človekovih pravic. Delovati moramo skladno z svojimi vrednotami. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Tu smo zopet, da se pogovorimo o kršitvah človekovih pravic v Egiptu. Zaenkrat se je kršitev toliko, kot jih je bilo v preteklosti, pravzaprav je preganjanja še več. Pomladi smo se pogovarjali o tem v parlamentu. Vemo, kako pomemben je Egipt, eh, kar zadeva pač mednarodno sodelovanje, ampak z Egiptom si ne smemo dovoliti nadaljnega sodelovanja, če z nami ne bodo sodelovali in če ne bodo sodelovali pri uh, raziskavah glede smrti Julija Ričanja. Al-Sizija smo prosili, da pove, kaj se je zgodilo z našim državljanom in eh, italijanske oblasti so poskušale pridobiti dodatne informacije v zvezi s tem, ampak nišče ni bil kaznovan, prav tako nismo prejeli nobenih konkretnih dokumentov, niso spoštovali uh, mednarodnih zavez, prosimo, da prejmejo teh pet osumljivcev za gospoda Ridžanja. Hvala lepa, gospod Etjan Kristjan. 2011 Kolegice in kolegi, leto 2011 je bilo prelomno leto v Egiptu. Na milijone egipčanov se je podalo na ulice v upanju, da bodo lahko dobili več svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in tudi boljši gospodarski položaj. Razmere v Egiptu so zdaj precej drugačne. Mislim, da smo priča vedno večjemu zatiranju. Amnesty International poroča, da v egipčanskih zaporih še vedno prihaja do mučenja strani oblasti in to je nespremljivo. V odgovor na zadnje demonstracije je oblast prijela 430 ljudi, 300 jih je še pridržanih, številni poročajo o mučenju. Aktivisti za človekove pravice so na muhi eh, policije. Ne moremo več eh, mirno tega gledati. Napočil je trenutek, da finančno pomoč za Egipt omejimo na eh, strogo na pomoč ljudstvu. Hvala lepa. Kolega Milan Adam. Panie przewodniczący! egipt jest kluczowym krajem dla zapewnienia stabilności. Egipt je ključna država vsaj z vidika stabilnosti na Bližnem vzhodu in Severni Afriki. Egipt je tudi zelo pomemben gospodarski partner Evropske unije, igra pomembno vlogo tudi pri upravljanju migracijskih tokov. V Egiptu so sprejeli ogromno migrantov iz Sirije. Poleg tega je Egipt ključni partner v našem skupnem boju proti terorizmu. Egipčanski organi se borijo proti islamskim teroristom na Sinajskem polotoku. Egipt je v zadnjem obdobju priča demonstracijam in protestom na tisoče oseb. Mi te posameznike podpiramo, ampak med eh, protestniki smo videli tudi številne posameznike, ki so povezani z islamsko bratovščino in tudi z ISISom. Vesel sem, da predsednik Asizi skuša zaščititi tudi kristjane v Egiptu. Nažalost, mu ne uspe vedno, kar 108 kristjanov je umrlo v Egiptu letos. Gospod Habib. Ja, Habib. Uh, Gospe in gospodje, ko je predsednik Sisi postal predsednik Egipta v letu 2014, je sklenil temeljno pogodbo z državljani in sicer, da bo zagotovil mir, blagostanje in tudi demokracijo v zameno za popoln nadzor. To je povsem drugačna pogodba, kot jo je Evropska unija sklenila s svojimi državljani. Ta pogodba je sicer čisto v redu, dokler se še naprej zagotavlja mir, stabilnost in gospodarsko blagostanje. Ampak, tako kot v Evropi, je tudi v Egiptu prišlo do tega, da je stvar razpadla. In tako kot v Evropi je tudi v Egiptu zdaj moč opaziti zategovanje pasu nad vsemi posamezniki. Nikar ne krepite svoje moči in pristojnosti. Namreč mi sicer smo trenutno oddaljeni od Egipta, ampak to zatiranje se pojavlja zadnje čase tudi v Evropi. Hvala. Besedo dobi Gil Nina. Hvala, predsedujoči. Ponovno govorimo o človekovih pravicah v Egiptu. Al-Sisi je egipčanskim državljanom obljubil mir, stabilnost, varnost in gospodarsko blagostanje. Ničesar od tega ni uresničil, zatira medije, posameznike in ostale morda Trump lahko zre stran, ko prihaja do zatiranja ljudi in kršenja človekovih pravic. Mi tega pač ne bomo počeli. Amnesty International pravi, da je od začetka protestov prišlo do zaprtja 4300 tih posameznikov. Rami Shabab, Roman Basfri sta dve osebi, ki jih morate nujno izpustiti. Tudi otroke in ženske zapirajo. Gospod komisar, kako se boste vi odzvali na to? Namreč eh, več kolegov je izpostavilo primer Đulja Ređenija, študenta, ki je študiral na Cambridgeu in v okviru svojega doktorskega študija je opravljal tudi določene vaje v Egiptu. Njegovo truplo so našli močno iznakaženo. Zato me zanima, kaj boste storili v okviru sosedskega instrumenta, preko katerega Egiptu pošiljamo na milijarde evrov. Kako bo komisija pridobila odgovore strani Egipta? Legen. Hvala, kolega Črnitski. Pani Šenčonce, pani komisaržu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Egipt je za nas zelo pomembna država in stabilnost v tej državi je zagotovo tudi v našem interesu. Destabilizacija v Egiptu bi zelo verjetno pomenila, da bo na tisoče, sto tisoče, morda celo na milijone ljudi prišlo v Evropo. Zato bi morali storiti vse v svoji moči, da pomagamo Egiptu. Ogromno mladih se je podalo na ulice v tej državi in teh ljudi ne bi smeli zapirati, mi bi morali te ljudi podpirati. Nikar ne pozabite, da so islamski ekstremisti skupaj z islamsko bratovščino tisti, ki vlečajo vse niti. Oni so tisti, ki tudi nagajajo v teh protestih. Ne morajo pa mladi ljudje biti zgolj streljivo, ki se ga ekstremisti poslužujajo. Kaj bi mi morali storiti? Mi bi se morali pogovoriti o pravicah kristjanov v Egiptu. Minuto in pol imam na voljo, gospod predsedujoči, minuto in pol. Torej, vsem mora biti jasno, da egipčanska vlada sicer počne ogromno za to, da bi zaščitila kristjane, ampak naši bratje v veri so napadeni, mi bi morali podpreti organe v Egiptu. Egiptu zato, da se zaščitijo tudi egipčanski kopti. Izraziti moramo solidarnost z egipčanskimi organi, ki trenutno zagotavljajo stabilnost v tej državi. Hvala. Hvala. Sedaj pa prosta razprava. Pet se vas je javilo besedi. pane predsedající sam podpiram predlog resolucije strinjam se s tem kar pravijo kolegi namreč da so pogoji za napredek v makedoniji izjemno težki vsaj kar zadeva človekove pravice v Egiptu, precej zaškrbljujoči. Predsednik Al-Sisi ne stori dovolj na tem področju. Res je, da je Egipt naš ključni partner. Ne moremo pa si zatiskati oči, kadarkoli vidimo, da se kršijo človekove pravice. Skozi celotno svojo kariero sem se ukvarjal z vprašanjem človekovih pravic, tudi ko sem bil minister za pravosodje. Smrtna kazen je bila v preteklosti pogosto zlorabljena za namene kaznovanja. 3000 ljudi je usmrtil ali si si zgolj zato, ker se z njim ne strinjajo, tudi mlade in ženske. In nažalost je to znak, da se razmere na področju človekovih pravic v tej državi slabšajo. Herr Teodoro. Gospod Teodoro.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 In v Egiptu trenutno opažamo, da obstaja zelo tanka črta med eh, diktaturo in demokracijo. Žalostno je, da se že več let zavedamo, da težave obstajajo, vendar do zdaj nismo ničesar storili. Vidimo, kaj se dogaja na področju človekovih pravic. Res je, da lahko sprejmemo resolucijo, ampak če ne bomo ukrepali bolj konkretno, se nič ne bo spremenilo. Komisija mora zato zahtevati, da se izpustijo politični zaporniki, da prenehajo izvajati smrtno kazen, kajti temu res ne moremo biti priča v 21. stoletju. Hvala, predsedujoči. Žalostna ironija se pojavlja pri tej resoluciji. Ta resolucija je delno prekopirana iz resolucije, ki smo jo sprejeli pred enim letom. Razmere v Egiptu pa so se dejansko še poslabšale. Vidim pa, da uporabljamo dvojne standarde. Namreč, če želimo iti naprej, se moramo ozreti tudi nazaj. V tej resoluciji se sicer izraža podpora parlamenta, ko gre za težnje egipčanskih državljanov, da se vzpostavi stabilna, varna, vključujoča demokratična družba. Ampak nikar ne pozabite, da je Evropska unija čestitala Al-Sisiju, ko je prišel na oblast. Rekli smo, da gre za prvega demokratično izvoljenega predsednika Morseja so vrgli z državnim udarom. Ampak to, kar se trenutno dogaja, ni dovolj dobro, zato moramo preveriti tudi svoje ravnanje, kako sodelujemo z Egiptom, Saudovo Arabijo. Zahtevati moramo tesnejše sodelovanje in boljši nadzor na mejami, sicer bomo tudi mi sokrivi za vse to, kar se dogaja. Države članice v Evropski uniji so tiste, ki podpirajo vlado v Egiptu in jo zalagajo z orožjem. Gospod Mick Wallace. President. Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik Trump je nedavno egipčanskega predsednika Sisija imenoval moj najljubši diktator. Združeno kraljestvo je največji vlagatelj v Združenem kraljestvu, Francija pa je največji dobavitelj orožja v Egiptu. ZDA, Združeno kraljestvo in Francija si zatiskajo oči, ko gre za kršenje človekovih pravic, če jim to ustreza. Nikar ne pozabite, da preden je predsednik postal Sisi, je predsedoval oziroma je vodil največji masakr nad civilisti v 21. stoletju. On je brutalen diktator. Ali bi mu morali pošiljati orožje? Ne. Ne moremo pošiljati orožja Saudicem, ki izvaja genocid v Jemnu. Ali Evropska unija karkoli počne na tem področju, da bi se to prepričilo? Ne. Ta Evropska unija je naložila sankcije, ki so neke vrste uh, terorizem. Sankcije smo naložili Iranu, Venezueli, Siriji, potem pa poslujemo z morilci. Le kaj se dogaja z nami? Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Septembra se je v Egiptu na ulice podalo na tisoče protestnikov od Sueza, Kajra do Aleksandrije. Ozvali so se na domnevno korupcijo predsednika Al-Sisija. Od takrat je Al-Sisi zatrl vse večje število človekoljubnih, humanitarnih in nevladnih organizacij. Na stotine otrok, ki so jih zaprli, je otrok otrok in ti otroci so stari 11-12 let. Na tisoče oseb je že tako ali tako zaprl predsednik Al-Sisi. Pravi, da sodelujejo v nedovoljenih protestih, da izkoriščajo družbena omrežja in podobno. Ljudje imajo pravico do mirnih protestov, to jim zagotavlja tudi mednarodno pravo. Imajo tudi pravico izražati svoje nestrinjene na državnih omrežjih. In? ki debate ... Hvala. S tem smo zaključili prosto razpravo. Kot zadnji v tej razpravi dobi besedo gospod komisar Mimica. Evropska unija ima seveda interes, zato da se v Egiptu zagotovi dolgoročna stabilnost in demokracija, ampak to lahko dosežemo zgolj v primeru, če se bodo dosledno spoštovale tudi človekove pravice, skladno z mednarodnimi obveznostmi te države. Ta država ima tudi jasno opredeljene partnerske prednostne naloge, o katerih se je dogovorila z Evropsko unijo in tudi nacionalno zakonodajo, v kateri piše, da morajo spoštovati človekove pravice. Evropska unija poziva Egipt, da izboljša položaj državljanskih in političnih pravic, sem sodi tudi svoboda izražanja na spletu in spleta. Evropska unija podarja, kako pomembno je, da spoštujemo temeljne svoboščine, kot je svoboda do mirnega združevanja in mirnih protestov. Evropska unija tudi pozdravlja sprejetje nove zakonodaje na področju nevladnih organizacij. Ta nova zakonodaja je nadomestila zakonodajo iz leta 2017, do katere smo bili zelo kritični. Pomembno je, da se ta zakonodaja zdaj izvaja na tak način, da bo tudi civilna družba lahko svobodno in prosto delovala. Vsi restriktivni ukrepi, ki se izvajajo v okviru zakonodaje o financiranju tujih sil pa morajo biti odpravljeni, namreč nevladne in druge organizacije morajo imeti možnost delovati. Številni se teh protestov niso odeležili, pa so jih vseeno aretirali. V teh aretacijah so se osredotočili na politike, na borce za človekove pravice, na novinarje in na odvetnike. Večinoma so jih zaprli zaradi obtožnic povezanih s terorizmom. Naprimer, Esra Abdel Fattah, Mohenur al-Basri, Alap al-Fatah in Mohamed al-Bahed. Ti dogodki se odvijajo v siceršnem vzdušju doseganja napredka na področju državljanskih in človekovih pravic, ampak nažalost prihaja zdaj do zapiranj, do mučenja, do izginoti posameznikov. Vse zapornike morajo obravnavati skladno z mednarodnimi standardi. Obstaja jasna potreba potem, da zagotovimo nadzor nad tem, kaj se dogaja, kdorkoli pa nadleguje, muči in podobno borce za človekove pravice mora prevzeti odgovornost za to. Vsi protestniki morajo imeti možnost, da mirno protestirajo. V državi morajo zagotoviti možnost, da se izrazijo različna mnenja in stališča. To bo seveda koristilo celotni družbi. Civilne družbe ne bi smeli kakorkoli omejevati s tem, da jim nalagajo naprimer prepoved potovanja ali da pripadnikom civilne družbe enostavno zamrznejo premoženje. Hvala. Komisar. Hvala, gospod komisar. Kolegi in kolegice. Predloženih je bilo šest predlogov resolucij. S tem je razprava o tej točki zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Razprava o predlogu novega indonezijskega kazenskega zakonika. Zaprosile so me Naj vas informiram, da se v, za prosto razpravo in za modro karto lahko prijavite bodi si z dvigom roke ali pa po elektronski poti. To lahko naredite že na začetku razprave, ni treba, da čakate do konca. No, za elektronsko prijavo pa potrebujete vašo glasovalno kartico. S tem začenjamo razpravo. Pr, kot prvi dobijo besedo avtorji. Prva je na vrsti gospa Fotiga. Hvala, predsedujoči. Indonezija je zelo pomemben partner Evropske unije. Izjemno pomembna država je tudi za mojo državo, Poljsko. V predlogu resolucije EKR se omenjajo številni pomisleki in tudi zaskrbljenost. Vse to izpostavljamo tudi v dialogu med službo za zonanje delovanje in Indonezijo. Iskreno prosim svoje kolegice in kolege v parlamentu, da sprejmajo predlog spremembe, ki sem ga uložila. Gre pa za Poljaka, ki je potoval in so ga po pomoti obsodili zaradi velike izdaje in ga tudi obsodili na pet let no zaporno kazen. Zgolj zaradi tega, ker se ni primerno odzval na papuansko kulturo in prosim, da to storite v dobro vseh Poljakov in podprete moj predlog. Gospod Berg.

Naslednja na vrsti gospa Vila Nueva Ruiz. Izvolite. Años... V zadnjih letih smo priča zelo zaskrbljujočim težnjam na področju kazenskega zakonika. Namreč politične disidente vse bolj zatirajo, poleg tega se sprejemajo kazenski zakoniki, ki so vedno bolj restriktivni. Danes govorimo o primeru kazenskega zakonika v Indoneziji. V Indoneziji so s to reformo jasno pokazali na to, koga imajo za sovražnike, neverske skupine, tiste, ki se borijo proti zakonu o bogokletstvu, kriminalizirajo tudi ženske, ki uveljavljajo svojo pravico do splava, tudi pripadnike LGBTI skupnosti in podobno. Ta država še vedno ni počistila svojo preteklostjo. Suharto je sicer že umrl, ampak on ima na svoji vesti ogromno smrtnih žrtev in posameznikov, ki jih je politično preganjal. In s tem še vedno niso razčistili v tej državi. Mislim, da bi morali uh, v odnosu do Indonezije jasno zagovarjati stališče, da morajo spoštovati človekove pravice, feminizem, pluralizem, svobodo. Ampak zelo hitro mi pozabimo na vse te vidike, kadarkoli govora o prostotrgovinskih sporazumih. Če. Hvala, gospod Čeh. Thank you. Indonezija. Hvala. Indonezija je bila dolgo partnerica Evropske unije z močnimi gospodarskimi in političnimi povezavami. Z novim kazenskim zakonikom eh, želi predsednik Indonizije zaključiti reforme, ampak ta je zelo kontroverzen. Na tisoče Indonezijcev je odšlo na ulice in so zahtevali, da vlada preloži glasovanje o tem zakoniku. To omogoča široka posvetovanja. Eh, to se mi zdi dobro, kajti na ta način lahko tudi parlament skuša vplivati na to razpravo in se zauzame za temeljne svoboščine in človekove pravice. Resolucija se osredotoča na najbolj sporne elemente. Eh, številni eh, členi diskriminirajo ženske, verske manjšine ali pa skupino LGBTI, tudi kontracepcijo, izven zakonske spolne odnose in sobivanje. V resoluciji se zauzemamo za svobodo govora in človekove pravice v Indoneziji. Upam, da bodo oblasti prepoznale svojo nalogo in bodo sprejele kazenski zakonik, ki bo služil demokraciji in človekovim pravicam. Govornica je bila prekinjena. Next speaker is madame Vin Marien. Gospa Vind. I have a problem. Oh. No, Hvala. Govorila bom dansko. Novi kazenski zakonik, ki ga sprejema Indonezija, je v nasprotju z našimi demokratičnimi vrednotami in človekovimi pravicami. Ne sprejemamo diskriminacije žensk in manjšin. Eh, sploh če je to zapisano v zakonodaji. Indonezija mora prisluhniti konkretnim predlogom v resoluciji Evropskega parlamenta. Resolucija je konstruktivna, dobili smo tudi nekaj predlogov sprememb. Indonezijo spominjamo na dva evropska državljana, ki sta zaprta v indonezijskih zaporih smo proti uporabi smrtne kazni v Indoneziji. Ko gre za eh, ta dva državljana, pa eh, z omembo teh dveh državljanov bi razvodeneli resolucijo. Indonezija bi lahko potem razumela to resolucijo kot zahtevo, da se izpusti ta dva državljana. Predlagam, da glasujemo za to resolucijo in proti predlogom sprememb 1, 4 in 5. Dovski Tomaš. Gospod Stehovski. Vážený pane predsedajúci, vážený pane komisaři. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Lahko bi rekli, da je v jugovzhodni Aziji Indonezija naš stabilni partner. Partner, ki spoštuje demokratična načela. Zato nas je zelo presenetila reforma kazenskega eh, zakonika, s, katero, s katerim eh, Indonezija posodablja zakonodajo. Zakonik vsebuje celo vrsto členov, ki ne odražajo nadaljnega eh, razvoja. Kar naenkrat postaja Indonezija skrajna država, ki krši človekove pravice in ne spoštuje načel, ki jih je spoštovala toliko let. Zato sem vesel, da je prišlo do spremembe vlade z novim predsednikom. Se je bila razprava o kazenskem zakoniku ukinjena, prekinjena in uh, Indonezija se je odprla za dialog eh, drugim partnerjem, tudi Evropski uniji. Upam, da kazenski zakonik ne bo sprejet v sedanji obliki in upam, da bo Indonezija spet pokazala, da je stabilen demokratični partner, tako kot smo mislili, da je. Ta država mora temeljiti na demokratičnih načeljih. Takšne ekstremne ideje, kot je smrna, smrtna kazen, niso spremljive. Podobno velja za člene v zvezi z um, spolnimi in pa verskimi manjšinami. Ja, se sem večkrat razpravljal z indonezijskimi politiki, mislim, da so ti dokaj odprti za razpravo. Uh, skušali bomo skozi dialog doseči, da se sedanja situacija ne bo ponovila. Tako, po avtorjih resolucije prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej je na vrsti Sean Kelly. Hvala lepa. Indonezija je četrta najbolj naseljena država na svetu, dvesto petinšestdeset milijonov prebivalcev ima, je v glavnem eh, muslimanska država, ima pa kar nekaj eh, kulturnih, jezikovnih in verskih manjšin. To je država, ki je dosegla dober napredek in s katero imamo tesno partnerstvo. Kot uh, član delegacije za odnose z Azijo in pa član odbora za mednarodno trgovino, sem upal, da bomo lahko z Indonezijo v prihodnih letih sklenili prostotrgovinski dogovor. Sedaj je pravi trenutek za to razpravo. Kaj ti? Uh, eh, Ko se sprašujemo, kakšen učinek imajo naše resolucije, se mi zdi, da ta prihaja ob pravem trenutku. Um, razprava o novem kazenskem zakoniku je bila prekinjena tudi zaradi protestov, ki so dovoljeni v demokraciji, uh, kakršna je Indonezija. Uh, Predsednik se je odločil, da bo odložil ratifikacijo kazenskega zakonika, zato moramo sedaj izkoristiti priložnost, da opozorimo na stvari, ki niso v skladu z mednarodnimi normami. Gre za pravice žensk, za pravice verskih manjšin, za pravice skupine LGBTI, za politične ideologije, za reproduktivno zdravje in za smrtno kazen. Dobro bi bilo, če bi po imenovanju nove komisije poslali delegacijo v Indonezijo. Jaz sem se kot poročevalec za svežen o obnovljih virih energije sestav z veliko indonezijsko delegacijo, ki je prišla v Evropo, da bi razpravljala o palmovem olju. Hvala lepa. Dank. Komme jetzt zu Herrn. Hvala.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 dobi zaporno kazen za izražanje svoje eh, verske prepričanosti, da lahko zaprejo ženske, če prekinejo nosečnost, eh, da so lahko ljudje zaprti zaradi izven zakonskih spolnih odnosov. Na te člene je, eh, te člene je treba črtati in uh, uvesti moratori na smrtno kazen v tej državi. Upam, da se bo nova komisija lotila teh problemov in uh, tudi Evropska unija za vsemi, moj, za vsemi državami članicami se mora zauzeti za to. Gospod Mohamed. Človekove pravice so izredno pomembne povsod po svetu in uh, Evropski parlament se lahko zauzame za te. Uh, Pred nekaj tedni smo v Bruslju praznovali Mednarodni dan varnega splava. Svet je prišel daleč pri priznavanju pravic žensk, eh, ko gre za odločanje o njihovih telesih. Ampak eh, kazenski zakonik, ki je bil predlagan v Indoneziji, predstavlja velik korak naprej. Mednarodni, mm, eh, mednarodne Eh, mednarodna skupnost je ugotovila, da ta zakonik močno krši pravice manjšin in žensk. Um, jasni moramo biti, enakosti spolo ne bomo nikoli dosegli, če bo imela samo polovica prebivalcev pravico nad svojimi telesi. Enakost med spoloma je v sami srčiki človekovih pravic in za te se moramo boriti. Hvala. Gospa Alice Kuke je naslednja. Förslaget som indonesiska Hvala lepa. Predlog indonezijske vlade krši osnovne pravice in temeljne svoboščine. Eh, krši pravice žensk, verskih manjšin in skupine LGBTI. Tudi manevrski prostor tistih se omejuje, ki se zauzemajo za pravice drugih. To, kar se dogaja v Indoneziji, bo poslabšalo odnose z Evropsko unijo. Zato indonezijsko vlado vedno znova opominjamo na to, kaj so človekove pravice in eh, da ima vsaka eh, vlada dožnost, da zaščiti pravice državljanov in manjšin. Gospod Beg Gunnar. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Indonezija je veljala za vzorčno državo liberalnega islama. Ampak sedaj ni več tako. Eh, poseganje v demokratične pravice in pa novi zakoni, kot je recimo zakon o bogokletstvu, se močno oddaljuje od eh, zahodnih liberalnih urednot. Indonezijski kazenski zakonik je trenutno zamrznjen, ampak vseeno poraja pomembna vprašanja. Številni ljudje po svetu nimajo pravic, ki jih imamo na Zahodu prav tako uh, vera ni stvar posod, uh, ni posod stvar zasebnosti. Tudi posamezniki niso posod zaščiteni pred uh, premočno državo. No, zahvaljujoč uh, kanclerki Merklovi, lahko sedaj uvažamo te tuje vrednote, ki so v neskladju z eh, domačo kulturo, z politično korektnostjo. Eh, ustvarjajo se paralelne družbe, razdeljene družbe. Azaja Berlin, filozof, to imenuje urednot, um, eh, pluralizem vrednot in ne vidi izhodov filozof Hegel vidi rešitev samo v nadmoči, v prevladi močnejšega. Drugače pa misli Kon Bendit, ki piše, da če se srečajo um, različne etične skupnosti, potem pride vedno do konflikta multikulturalna družba prinaša socialne neenakosti in eh, teži k temu, da razpade v različne skupine in skupnosti. Ob tem pa seveda trpijo urednote. Indonezija ni v prvi vrsti naš eh, problem, ampak eh, um, moramo se pa ukvarjati z posledicami, ki jih tamkajšnje razmere prinašajo za nas. Gospod Vejmer, še naslednji. Indonezijans strafsretslija lagstiftning har rötter tilbake. Hvala lepa. Kazenski zakonik uh, izvira iz kolonialnih časov in treba ga je reformirati no novi predlog nažalost ni v skladu z mednarodnim pravom. Indonezija. Gre s tem zakonikom v večjo skrajnost. Eh, pravzaprav bi lahko s tem uveljavila zakone šerijatskega prava. Eh, kršijo, kršene so pravice žensk, verskih manjšin, skupine LGBTI, eh, problematični so zakoni o bogokletstvu in eh, zakoni o nemuslimanskih manjšinah. Evropska unija mora jasno povedati, da želi partnerstvo samo za svobodnimi državami. Hvala lepa, gospod Kolakušič. Ja je. Gospe in gospode, Evropska unija je ena od največjih gospodarskih in političnih sil na svetu. Mi si jemljemo za pravico, da dajemo lekcije in delimo nauke drugim državam, ampak način, kako se tega lotevamo, je napačen. Pišemo resolucije, ki so zelo, zelo blage. In če države, na katere se resolucije ne nanašajo, ne storijo ničesar, se nič ne zgodi in s tem eh, škodujemo sami sebi, svojemu vplivu in svojemu ugledu. Zato moramo eh, najprej opredeliti zaporedni vrstni red dogodkov. Najprej resolucija, potem opomin, sledijo sankcije in upomin in sankcije morajo vedno biti naloženi. Če naprimer sprejmemo resolucijo v zvezi z določeno vlado, moramo vedeti, kaj se bo zgodilo, če se resolucija ne bo spoštovala. Hvala, gospa Vizelar Lima. President. Gospod predsedujoči, novi kazenski zakonik v Indoneziji je vir za to resolucijo in, eh, po vsej Indoneziji protestirajo študenti, pa tudi v zahodni Papuji. Tudi mi nasprotujemo temu zakoniku, kajti kriminalizira elemente, ki zadevajo identiteto osebe, zasebno sfero in svobodo mišljenja ter pravico do odločanja o svojem telesu. Obozoriti moramo na to, pa tudi na represijske ukrepe, ki so bili uvedeni. Kaj ti? Septembra je bil izglasovan zakon, ki slabi pristojnosti komisije proti korupciji. Mi moramo poskrbeti, da bodo pred zakonom vsi enaki in da bomo poskrbeli tudi za pravno državo. Povedati želim, da imata EU in Indonezija dobre odnose, imamo tudi dialog na področju človekovih pravic. Veliko pričakujemo od tega dialoga, ki bo potekal letos novembra. Hvala. Hvala. Gospa Strugari, Ramona. Thank you, chair. I will continue in Hvala, govorila bom romunsko. Domnule komisar, drag koleg, uh, Unione... Gospod komisar, spoštovani kolegi, Evropska unija ima sporazum o partnerstvu in sodelovanju z, Indona, z Indonezijo od leta 2014. Sedaj smo soočeni z situacijo, ko bi naj tukaj sprejeli nov kazenski zakonik, ki omejuje pravice žensk, spolnih manjšin in pa svobodo izražanja. Tudi komisija za boj proti korupciji je bila oslabljena mislim, da bi morali tudi v tem primeru spremeniti zakon Magnitski. Sedaj si pred uh, takšnimi kršitvami človekovih pravic zatiskamo oči in s tem postajamo um, sokrivi. Še vedno imamo gospodarski, gospodarske odnose z to državo. V skupini Renew smo vložili predlog spremembe v zvezi z svobodo medijev in novinarjev. V skupni resoluciji tega odstavka več ni, zanima me, kje je tukaj naša iskrenost in doslednost. Hvala lepa, sedaj pa prosta razprava. Trije ste se javili k besedi. Prvi je gospod Pospišil. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem vesel, da ko govorimo o človekovih pravicah, govorimo tudi o kakovosti kazenskega zakonika, kajti to tudi odraža razmere v določeni državi, ali spoštujejo človekove pravice ali ne. Osnutek kazenskega zakonika, ki ga danes obravnavamo, si zasluži kritiko, kajti ne gre samo za osnutek kazenskega zakonika. Ta osnutek namreč nima nobene veze s sodobnim kazenskim zakonikom. V osnutku je predvidena prepoved splava, prepoved bogokletstva, zakonik je uperjen proti ženskam in tako naprej. Kazensko pravo bi moralo odražati razmere v posamezni državi in zato mora jasno navajati, kaj je kaznivo dejanje in kaj ni. Zakonik je nejasen Če bi ga sprejeli, potem bi bile mogoče zlorabe. Zato moramo mi jasno povedati, da smo proti. Hvala, Julie Ward. Hvala, gospod predsedujoči. Več kot 18 problematičnih členov je v predlaganem kazenskem zakoniku v Indoneziji. To bi lahko omejilo cel niz svoboščin. Več je členov uperjenih proti ženskam, skupnosti LGBTI in verskim manjšinam. Prav tako vsebuje člene proti svobodi govora. Ti členi niso v skladu z mednarodnimi normami na področju človekovih pravic in prav tako niso v skladu z mednarodnimi standardi. Nobena vlada se ne sme utikati v zasebno življenje ljudi, naprimer, v koga se zaljubijo. Prav tako ne sme nadzorovati odločitev v zvezi z odločitvijo odločitvami o njihovem telesu, naprimer odločitve žensk v zvezi z reproduktivnimi pravicami. Jaz se ukvarjam s to temo in vem, da dostop do splava in kontracepcije opolnomoči ženske in deklice in lahko rešuje življenja. Indonezijske oblasti pozivam, da spremenijo pot in da takoj črtajo te problematične člene, ki spadajo v prejšnje stoletje. Hvala. Barbara Gibson se je prav tako javila k besedi. Izvolite. Hvala. Še naprej me preseneča in zgraža, da smo leta 2019 in imamo še vedno zakone, ki diskriminirajo proti določenim skupinam ljudi in govorijo o tem, ali je mogoče imeti spolne odnose zunaj zakonske zveze in preprečujejo, s kom lahko kdo živi. Ta kazenski zakonik je proti vsemu, v kar verjamem, ustaviti ga moramo in ponosna sem, da podpiramo skupnost LGBTI, ženske in druge, ki bodo na slabšem zaradi tega zakonika. Hvala, gospod Polčak, izvolite. Hvala lepa. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Tudi jaz obsojam ta osnutek kazenskega zakonika v Indoneziji. Vsi vemo, da je Indonezija stabilni partner Evropske unije, želimo si imeti dobre odnose s to državo in to je tudi strateški partner v regiji. Ampak ta zakonik je obenem nejasen, in drakonijski. Če ga ne bodo umaknili, bomo morali poslati zelo jasno sporočilo. Temeljne pravice so univerzalne. Ni nam jih treba širiti po svetu. Vsaj ne tako, kot jih dojemamo mi, ampak določena temeljna pravila veljajo povsod, naprimer pravica do poštenega sojenja. Zato menim, da bi morala trenutna komisija in tudi prihodnja komisija biti zelo strogi in ohraniti moramo aktiven dialog z indonezijsko vlado v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, razprave je s tem konec. Na koncu dobi besedo še komisar Mimica. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Indonezija je stabilna demokracija s poštenimi in svobodnimi volitvami. Mediji so raznoliki in živahni, prav tako civilna družba živi. V zadnjih letih so dosegli veliko napredka na področju pravnega okvira za zaščito človekovih pravic. Prav tako izboljšujejo demokratične svoboščine. Kazenski zakonik je bil prej star več desetletij in prenova je prinesla določen napredek, naprimer omejen je obseg uporabe smrtne kazni. Ampak v tem procesu je prišlo do pomislekov v zvezi z več vprašanji na področju človekovih pravic. Kritika se je pojavila tako na notranji politični ravni, kot tudi na mednarodnem političnem odru. Evropska unija že nekaj let tesno spremlja revizijo kazenskega zakonika in redno smo v stiku z vlado, parlamentom in civilno družbo ter mednarodnimi partnerji. Nekaj najbolj kontroverznih predlogov sprememb zadeva določbe na področju bogokletstva, pa tudi določbe v zvezi z zunaj zakonskimi spolnimi odnosi ter skupnim življenjem. Prav tako so obstale določbe, ki bi lahko omejile pravice do izražanja ter pravice žensk, skupnosti LGBTI in verskih manjšin. Indonezija je trenutno nestalna članica varnostnega sveta OZN in pozivamo jih, da spoštujejo svoje mednarodne zaveze in da spoštujejo tudi človekove pravice in temelje svoboščine. Ustrezno morajo tudi ukrepati. Evropska unija je že večkrat poskusila navezati stike z indonezijskimi oblastmi, naprimer leta 2018 delegacija EU in predstavniki držav članic smo se srečali z ministrom za pravosodje in človekove pravice, poleti letos pa smo se srečali z ustreznim parlamentarnim odborom. Dosegli smo napredek, kajti umaknili so določbo o prepovedi istospolnih odnosov. Predsednik Widodo je konec septembra napovedal preložitev glasovanja o reviziji kazenskega zakonika. O tem zakoniku naj bi govoril nov parlament, ki bo kmalo začel zasedati. V Bruslju bomo 8. novembra imeli prav tako dialog z Indonezijo o človekovih pravicah in Evropska unija bo še naprej sodelovala z Indonezijo pri reviziji kazenskega zakonika in opozarjali jih bomo na njihove obveznosti v okviru mednarodnega prava ter civilnih in političnih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Na koncu vam lahko povem, da smo prejeli sedem osnutkov resolucij različnih političnih skupin. Razprava je zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. kot tudi o drugih točkah. In sejo do takrat tudi prekinjem. Presidente. Gospod predsednik. Parlament je sprejel odločitev. Najprej lep pozdrav seveda vsem. Prosim, da sedete na svoja mesta. Parlament se je odločil, da bo podelil nagrado Saharova Ajamutotiju. Gre za docenta na področju ekonomije, ščiti tudi pravice ujgurske manjšine na Kitajskem. Veliko je delal na tem, da bi vzpostavil boljše razumevanje med Jani in Ujguri na Kitajskem zaprli so ga doživljensko. Evropski parlament seveda izraža svojo podporo delu temu posamezniku in tudi zahtevamo, da ga ne mudoma izpustijo iz zapora. To zahtevamo od kitajskih oblasti. Še eno obvestilo v zvezi z sestavo odbora za kodeks ravnanja poslancev. Namreč skladno s kodeksom ravnanja poslancev na področju finančnih interesov in konflikta interesov sem se odločil, da bom imenoval naslednje poslanke in poslance gospod Hübner, gospoda Pizapijo, gospod Melkior, gospod Hautala in gospoda Buržvaja za člane posvetovalnega odbora v zvezi z ravnanjem poslancev. Gospoda Anemansa in gospoda Šolca pa imenujem za nadomestna člana tega istega posvetovalnega odbora. Včeraj, drage kolegice in kolegi, je med razpravo o vojaški operaciji Turčije na severozahodu Sirije en član parlamenta ravnal nedopustno. Ta član parlamenta je deloval agresivno in nespoštljivo v odnosu do ostalih kolegov in do te institucije. Naj povdarim, in to potrjujejo tudi predsedniki političnih skupin, da ne bom več dopuščal in prenašal kakršnega koli ravnanja, ki ogroža spoštljivost občutljivost in tudi dostojanstvo tega parlamenta. In baze. Na podlagi člena 176.1 poslovnika sem sprejel odločitev, da bom naložil kazen zaradi hude kršitve člena 10.3 gospodu Anželu Čoku. Na včerajšnjem zasedanju je ravnal nedopustno, zapustil je svoj sedež, poleg tega je v središče dvorane zabrisal en predmet. S tem je izgubil pravico do dnevnice za desetdnevno obdobje. Poleg tega mu začasno oduzemam pravico do sodelovanja pri vseh dejavnostih parlamenta in sicer za pet dni. gre za petdnevno obdobje, ko zaseda parlament in sicer od 4. novembra dalje. Ta prepoved velja za sestanke skupin odbora in tako naprej. Seveda lahko posameznik še vedno glasuje na plenarnem zasedanju pod pogojem, da bo strogo in dosledno spoštoval kodeks ravnanja poslancev. To odločitev sem tudi že poslal zadevnemu poslancu. Ta poslanec ima tudi pravico, da uloži ugovor na interni ravni in sicer lahko to pošlje uradu predsednika skladno s členom 167 poslovnika. Kolegice in kolegi, v zadnjem obdobju, torej na začetku mandata, sem opazil kar nekaj ravnanj, ki so nedopustna tako z vidika obnašanja kot tudi izjav. Zato sem poslal dopis vsem poslancem, ki jih to zadeva in pričakujem tudi odgovor z njihove strani. Pri nas vlada seveda velika mera strpnosti in tudi liberalnosti. Ampak Besede in ravnanja posameznikov morajo seveda biti skladna z dostojanstvom te institucije. Hvala. Gospod Moreno. Señorías, Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje. Danes bi želel z vami podeliti informacijo o zgodovinskem dogodku, ki v tem trenutku poteka v Španiji, moji državi. S prenosom, eh, posmrtnih ostankov generala Franca Eh, so bili torej njegovi eh, ostanki prenašeni iz eh, javnega spomika na zasebno pokopališče. Z izkopom njegovih posmrtnih ostankov je vlada Pedra Sančesa izpolnila svojo zavezo in s tem je dala neko zgodovinsko pravico Španiji in Špancem. Španija je moderna demokracija, odprta, ki želi zapreti neko tragično poglavje svoje zgodovine. Mislim, da bi se morali danes vsi demokrati pokloniti žrtvam eh, eh, državljanske vojne, eh, žrtvam Frankovega režima.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 E zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem najprej kar zadeva položaj skupnosti lgbt v ugandi odstavek štiri glasujemo poimensko glasujte prosim konec glasovanja sprejeto glasujemo o predlogu resolucije, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa resolucija petih skupin o Egiptu, odstavek 14. Kdo je za? Dvignite roke. Kdo je proti? Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet odstavek 16 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Dvignite roko. Kdo je proti? Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Odstavek oziroma vod, predlog spremembe 2, odstavek 16, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava U v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko v prvem delu vodne izjave U. Konec glasovanja. Sprejet drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Po vodni izjavi U predlog ena glasujemo poimensko. Glasujte, prosim konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Nadaljujemo in sicer s predlogom novega indonezijskega kazenskega zakonika odstavek 3, predlog 3, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjen. Odstavek 8 v štirih delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za? Proti, vzdržani, sprejet. Tretji del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del glasujemo poimensko. konec glasovanja. Sprejet. Predlog ena, odstavek devet, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog pet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog dve, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog štiri, kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Zdaj pa prehajamo na poročilo o marži. Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi stopa Združnega kraljestva iz Evropske unije brez dogovora. Glasujemo, imamo zgolj eno glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo. Gospod Tomarži, izvolite. Mikrofono? Še mikrofon, prosim. Non funziona. Ne deluje, kot kaže. Potem pa uporabite mikrofon svojega soseda oziroma sosede. A, ah, ecco, ecco, ecco. Perfetto. Monsieur le Président, merci. Hvala. 59. člen, četrti odstavek, tretja alineja poslovnika. Na ta člen se sklisujem in zahtevam, da se dosje vrne odboru regij. Hvala. Hvala lepa. Torej glasujemo o predlogu gospoda Omaržija. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. Torej zadevo bomo vrnili nazaj pristojnemu organu, torej pristojnemu odboru, ki bo tudi sprožil medinstitucionalna pogajanja. Zdaj pa nadaljujemo z nasprotovanjem po členu 112 poslovnika, den autorizacije za eno vrsto uporabe kromovega trioksida. Glasujemo, enotno glasovanje imamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. posledice stečaja skupine thomas cook predlog osem glasujemo poimensko glasujte prosim konec glasovanja predlog je sprejet želite besedo izvolite osemnajsti odstavek, drugi del, tu bi moralo pisati plus, smo naredili napako na glasovalnem seznamu, samo toliko, da veste. Dobro, odstavek deset, glasujemo, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet predlog ena, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog dve. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog tri. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog pet. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog šest. Glasujemo poimensko. konec glasovanja. Zavrnjen odstavek 14 v dveh delih, najprej prvi del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 18 v šestih delih, prvi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet tretji del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Peti del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Šesti del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejet. Uvodna izjava je, prvotno besedilo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa še končno glasovanje, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa stanje glede razkritja davčnih informacij, predlog šestih političnih skupin. Glasujemo o resoluciji v celoti. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice. Odstavek 2, predlog 3, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog ena, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Prav bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Odstavek tri, predlog ena. Glasujte, prosim. Kjusa. Konec glasovanja, zavrnjen. Odstavek štiri, predlog štiri, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 13 glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 14 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 15. Kdo je za?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 Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del je brezpredmeten. Predlog 12. Glasujemo poemensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani?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 Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 8. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 10. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen odstavek 20, predlog 11, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen predlog 2, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen, glasujemo o predlogu celoti, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Iskanje in reševanje v sredozemlju, predlog resolucije skupine EKR, er. glasujemo o resoluciji, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Predlog resolucije strani ID, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Glasujemo o predlogu resolucije ELS v celoti, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjena. Zdaj pa predlog resolucije odbora Libe. Odstavek ena, predlog enainštirideset, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog dvainštirideset D, glasujemo poimensko. konec glasovanja. Zavrnjen predlog 17. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim, predlog spremembe 1. Konec glasovanja. sprejet. Prvotno besedilo je s tem brezpredmetno, predlog 43d. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Zavrnjen predloga 44 in 59 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog 60D glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 19. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 45D glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 20, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 46, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 21D in 47D ter 61D. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejeti. Predlog 29. Predlog 29. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 48 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 49 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 22 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 62. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 77. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 2 je brezpredmeten. Predlog 63D. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Ne? Kaj se je zgodilo? Prehitro. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 23. Kdo je za?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 predlog 65, prvi del, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen drugi del, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 51D, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 24. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 66. Prvi del. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 52 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 53d glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 67. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 79. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 80, prvi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Četrti del. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 54. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen.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 Sprejet 71, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet 72, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 55D. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 56. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen odstavek petnajst, šestindvajset D in sedeminpetdeset D sta predloga sprememb, glasujemo poimensko o obeh. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog enainosemdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Dvignite roke, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del ne, je brezpredmeten, drugi del prav tako, torej gremo na predlog 58d. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 27. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Prvotno besedilo je s tem brezpredmetno. Predlog 30. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog štiri. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog osemindvajset za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog pet. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava C, predlog šest, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog osem, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 31. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 74. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 32. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 9. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predloga 10D in 33D. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog 34D. Uvodna izjava L. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava M, predlog 35D, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. O 35D smo glasovali. Zdaj pa uvodna izjava O, predlog 11, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. zavrnjen. Predlog 75, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 36, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 12, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predloga 13D in 37D. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog 38D. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 14. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 76, kdo je za? Proti? Vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 15D, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog 39, glasujemo poimensko predlog 39. Prej sem rekel 36, se upravičujem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predloga 16D in 40D. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjena in še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko konec glasovanja zavrnjeno passiamo Prehajamo na naslednjo točko, odprtje pristopnih pogajanj. Kolega Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči, samo eno minuto. Danes smo spet slišali o tragični smrti 39 uh, eh, ljudi, ki so postali žrtve mrež in mafij, ki tihotapijo osebe. obžalujemo to vrstne smrti, obžalujemo smrti na morju, obžalujemo smrti v Sahari. Prav tako pa obžalujemo dejstvo, da zaradi dveh glasov nismo mogli izraziti sporočila solidarnosti, ne samo s tistimi, ki izgubijo življenje na morju, ampak tudi z državami članicami, da bi lahko dobile mehanizem za reševanje in iskanje na morju. To globoko obžalujem. Hvala lepa, predsednik Aguilar. Passiamo. Zdaj pa prehajamo na odprtje pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Predlog resolucije šestih političnih skupin, predlog štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog ena, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 15 v dveh delih, prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kdo želi besedo? Nekdo želi besedo? Gospod Zdehovski. Ne? Hvala. Samo kratek ustni predlog spremembe. Izpostaviti želim vlogo, ki jo je od, imel predsednik Macron pri blokiranju začetka pristopnih pogajanj, to slabo vpliva na ugled Evropske unije. Hvala. Torej, slišali smo ustni predlog. Je kdo proti?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 Predlog dvanajst. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prvotno besedilo glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 13. Kdo je za? Proti? Vzdržan je zavrnjen. Predlog 2. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3. Glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Deseti odstavek, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen.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 proti, vzdržani, zavrnjen. Uvodna izjava A, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Uvodna izjava B, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Uvodna izjava I, predlog 10, glasujemo poimensko konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 17. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o celotnem predlogu, končno glasovanje glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Grazie. Hvala lepa vsem, srečno pot domov, hvala lepa za sodelovanje. Sospendiamo. Za nekaj minut sejo prekinjamo. Lepo prosim, da poslanci, ki zapuščajo dvorano, dvorano zapustijo v tišini, zato da bodo lahko do besede prišli poslanci, ki želijo razložiti svoje glasove. Okej. Akkor rátérünk szavazati in dok- Prav, začenjamo. Začenjamo z obrazložitvijo glasov in sicer prva točka posledice stečaja skupine Thomas Cook. Gospod Howard dobi besedo iz vrst socialistov. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoča propad skupine Thomas Cook je imel velik učinek in velike posledice povsod po Evropi. V jugo, v vzhodu Anglije več kot 20 tisoč ljudi čaka na vrnitev stroškov. Zavarovani so bili strani Atola, pa tudi z zakonodajo EU. Na letališču Gatwick je tudi več kot 500 delovnih mest bilo odvisnih od uh, skupine Thomas Cook. Vesel sem, da parlament poziva k temu, da bi bolj analizirali tak propad in da bi preprečili, da se kaj takega ponovi v prihodnosti. V resoluciji so izpostavljene tudi možnosti, da bi uporabili sklad za prilagoditev globalizaciji, da pomagamo tistim, ki so izgubili delovna mesta. Vlada v Združenem kraljestvu bi morala to možnost izkoristiti in pomagati tistim, ki želijo imeti nova delovna mesta. Zunani ministrici bom pisal, da to stori čim prej. Hvala. Zdaj pa Rory Palmer v imenu socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ko sem, oziroma ko bom danes stopi z vlaka v Lesterju, bom videl spomenik Tomasa Koka. Gre za spomin njegovim uspehom. Leta 1885 je prvič organiziral potovanje v Evropo in ta prvi izlet je vključeval tudi mesti Bruselj in Strasbourg. Potniki seveda niso bili zaščiteni strani zavarovalnice Atol ali Evropske unije takrat. Mi pa moramo poskrbeti, da bodo potrošniki bolje zaščiteni, pa tudi delavci. In mislim, da se moramo marsikaj naučiti iz tega propada skupine Thomas Cook, kajti to vpliva na 600 tisoč potnikov in na več tisoč delavcev povsod po Evropi. Hvala. Zdaj pa gospod Belami v imenu skupine ELS. Izvolite. Hvala, hvala lepa, kolegice in kolegi. A smo resni? Danes dopoledne smo govorili o resoluciji glede stečaja skupine Tomas Kok, pa tudi o Turčiji. Ampak eh, lahko bi naredili korak nazaj. Povedati moram, da sem presenečen, kajti a, eh, bomo res. A, eh, smo res tako dobri pri reševanju svojih problemov, da se lahko ukvarjamo s problemi drugih. Evropska unija rada poučuje druge. Ampak eh, sprašujem se, ali s tem ne samo odlagamo reševanja svojih problemov. Kajti s tem, ko se umešavamo v dogodke v suverenih tretjih državah, v bistvu sami sebi spodkopavamo avtoriteto. Naprimer, na polskem imajo demokracijo, mi pa menimo, da lahko rešujemo njihova notranje politična vprašanja. Mi moramo zagovarjati interese tistih, ki so nas izvolili. Danes se mi zdi, da komentiramo samo dogodke drugje, pogovarjamo se o zadevah, kjer nimamo pristojnosti in mislim, da smo mi neke vrste neučinkovit tribunal, ne pa učinkovit parlament. Hvala, gospod Polčak. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se, da moramo pomagati glede na to, da je stečaj te skupine imel zelo velike posledice. Seveda moramo pomagati potrošnikom in strankam. Učinek bo čezmejne narave, to je jasno. Potrošniki, delavci, vsi so prizadeti zaradi tega. Po drugi strani pa želim povedati, da so odgovorne države članice. In ne mi bilo všeč, ko sem videl, da levica v parlamentu poskuša komisijo potisniti dlje, kot je treba pri tem vprašanju. Slišali smo predloge, da bi zmanjšali bonuse menedžerjem. To so vprašanja, ki bi jih morali rešiti delničarje. Mislim, da gre za zasebno skupino, za zasebno podjetje, zato ne moramo mi kot javna uprava posegati v to. Mislim, da naše stališče tukaj ni pomembno, čeprav številni predlogi niso bili sprejeti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Sicer gre za davek na prihodke določenih eh, podjetij, javno poročanje po posameznih državah. Slišali bomo razlage glasov. Prva je Molly Scott Cato. When Greens in this house pushed for public reporting of bank profits back in 2015. Gre za poročanje profita od bank eh, iz leta 2015. Banke so pravile, da bo šlo stečaj zaradi tega, ampak če zdaj gre dobro. To, da imamo javne informacije v zvezi s tem, kako banke premikajo svoje dobiček, je edini način, kako zagotoviti, da bo plačale pravičen davek. Evropska unija ne bi smela varovati teh podjetij. Delovna skupina sveta o pravu družb se bo jutri sestala in se pogovarjala o poročanju po državah za vse države. Nemško stališče se je malce spremenilo, to pozdravljam čeprav me je malce sram, zato ker Združeno kraljestvo ne bo igralo nikakršne vloge pri tej spremembi. Države članice morajo odpraviti blokado na svetu in zagotoviti transparentno poročanje se strani a, multinacionalk. Če evropsko sodelovanje pomeni karkoli, mora pomeniti, da moramo sodelovati v interesu državljanov, ki potrebujejo javne storitve, ki so dobro financiranje in da poskrbimo za tista podjetja, ki si ne morejo privošiti eh, goljufije na področju davkov. Najlepša hvala. Gospod Postišil je naslednji v imenu ELS-a. Ja, najlepša hvala. Kot eh, poročevalec za ta dosije sem zelo zadovoljen, da je parlament potrdil eh, to podjetje, politično stališče, da je transparentnost izjemno pomembna pri boju proti davčnim goljofijam. Eh, danes je bilo rečeno, da je ključni problem stališče sveta. Tam nekatere države članice blokirajo in ne želijo sprejeti tega predloga. Finsko predsedstvo je med razpravo povedalo, da bo poskušalo uh, poskrbeti za določene premike pri stališču sveta. Upam, da jim bo to uspelo, da bojo ustrajali. Potem znam biti, da bo vse skupaj odobreno. Stališče parlamenta je namreč ostalo nespremenjeno. Isto je v zdajšnjem sklicu kot v prejšnjem sklicu. Pokoriti se morajo tudi o pravni osnovi, ampak to je tehnična razprava. In a, eh, mislim, da to ne preprečuje eh, temu, da bi, tega, da bi najdli rešitev tule. Prav, bomo nas naljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za Eh, turško vojaško operacijo v severni Siriji in eh, posledice. To bomo razpravljali, oziroma obrazloženi bodo glasovi. Gospa Joran je prva. Spoštovani eh, kolegi, turška agresija, turška agresija v severni Severni, se, severni seriji krši človekove pravice, krši mednarodno pravo. In uh, nepredstavljivo je, da Turčijo nismo takoj pozvali naj uh, uh, ustavi to svojo agresijo. Zdaj tvegamo to, da bomo prejeli dodatne migrante, s tem grozi Turčija. Mislim, da to jasno kaže, kako pomembno je, da varujemo tako notranje kot zunanje meje. Evropska unija je takoj sprejela uh, sankcije za Rusijo pri ukrajinski krizi. Turčija pa bo zdaj. Uh, okupirala severni del Sirije brez uh, naše reakcije. Tako moramo ustaviti financiranje Turčije. Uh, ustaviti moramo njihovo financiranje v okviru predpristopne pomoči in v okviru migracijske pomoči. Prav tako je ključno, da uh, organiziramo mirovni postopek na mednarodni ravni, v katerega bo vključena tudi sirska vlada. To je edini način, kako to krizo rešiti. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Bruna, v imenu skupine IDE. Madame la Présidente, merci. Hvala. 9. oktobra je Turčija udrla v severno Sirijo in napadla naše zaveznike v boju proti Daješu. Padlo je ogromno civilistov in na prostost so bili izpuščeni številni džihadisti. Evropska unija bi morala takoj sprejeti ostre finančne sankcije v odnosu do Turčije, pa jih ni. Po tej agresiji je Ankara začela eh, Evropsko unijo izseljevati z migracijami in mislim, da bi Evropska unija morala takoj prekiniti pristopni pristopek za Turčjo. Evrop, eh, Turčja ni evropski narod. Eh, Evropska unija zdaj še naprej omogoča finančno pomoč. Mi smo predlagali, da bi to uh, prekinili to pomoč, prekinili pa so glasovali proti tem parlamentu. 550 glasovancev je glasovalo proti, vključno so poslanci iz eh, La Republika in Marš. Prav, najlepša hvala, gospa eh, Bompar je naslednja, iz, eh, oziroma gospod Bompar iz skupine Guje. Spoštovani kolegi, resolucija o vojaških operacijah Turčije na severju Sirije gre v pravo smer. Obsojamo turško agresijo, in zahtevamo, da se s temi operacijami takoj preneha in da eh, Turčija omakne svoje note iz države. Prav tako gre to v pravo smer, zato ker spominjamo na to, da je suverenost in pa eh, ozemljska celovitost Sirije nekaj, kar moramo eh, spoštovati. Prav tako je spoštovati, treba spoštovati vse veroizpovedi in etnične pripadnosti v Siriji. V Siriji. Ampak morali bi iti še dlje. Umor Erina Karafa bi morali jasno obsoditi. Prav tako pa bi se morali zauzeti za razporeditev modrih čelad v tem območju, zato da bi zavarovali kurdsko manjšino oziroma kurde in da bi jim omogočili pravico do samo odločanja. Kurdi so naši zavezniki, ne pozabimo na to. Najlepša hvala. Gospod Pospišil je naslednji iz JLS-a. Najlepša hvala. Jaz sem podprl to resolucijo, zato ker sem mnenja, da je pač nezakonito, da je Turčija na tak način napadla kurde na severu Sirije. To jasno kaže, da eh, Turčija ne izpolnjuje evropskih standardov, pravzaprav se od njih oddaljuje. To smo večkrat obravnavali že tu v parlamentu in eh, te pomisleke oziroma misli, da bi Turčija postala članica Evropske unije, so pravzaprav um, neumnosti. Uh, pogovoriti se moramo o tem, ali Turčija ostane v NATO, če še vedno naša zaveznica, oziroma če je njihova politika taka, da ni več v skladu s članstvom v NATO. Prav, najlepša hvala. Hvala, gospod Horvat, in naslednji. Thank you, madam president. I have voted for. Hvala, gospod predsednica. Glasoval sem za najodločnejšo obsodbo turške agresije na severu Sirije. Erdogan in Putin sta, sta se dogovorila, kar sta se pač dogovorila, Donald Trump, Donald Trump uh, se je tudi nekako strinjal s tem njihovim dogovorom in to je uh, zelo slab dan za uh, kurde na severu Sirije. Uh, Za to situacijo je v glavnem odgovoren predsednik Trump. Izdal je kurdske zaveznike. Odlično je, da je Evropska unija sprejela odločno stališče v zvezi s tem, živimo v nevarnem svetu, ker človekove pravice in plavik, pravice mašin so ogrožene. In naši zavezniki ZDA so zelo nezanesljivi in nikoli, zdaj je jasno kot nikoli prej, da bi morala 28-terica, vključno z Združenim kraljestvom, govoriti z enim glasom glede zunanje politike. Ko je to pač možno? Hvala, gospod predsednica. Hvala. Gospod Zahradil je naslednji skupina IKR. E Sedajci, eh, samozrejme. Eh, Hvala, gospod predsednica. Turška invazija severne Sirije je nekaj, kar moramo obsoditi. In dobro je, da je to tudi naše stališče. Ampak eh, nekaj tu manjka. Eh, ne smemo se pretvarjati, da je ta scenarij posebno črno-bel. Prvo kot prvo, mi kot eh, Evropska unija ne smemo ustvarjati vtisa, da podpiramo tiste sile, ki se borijo za teritorijalni razpad ene države. To bi bil nedopusten, nedopustno umešavanje v pač suverene odločitve ene države. Prav tako si moramo pač priznati, da če Evropska unija želi biti globalni akter, mora storiti kaj več, ne samo da sprejema resolucije. Ni dovolj, pač, da samo obtožujemo ZDA, da ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti. Predbral sem Trumpovo včerajšnjo izjavo in mislim, da bi se z njo lahko strinjali številni v tej dvorani. Rekl je, da ni naloga ameriške vojske da, je, da so svetovni policisti. Rekel je, da morajo tudi druge države um, izpolniti svoje obveznosti. In posem prav ima Evropska unija in države članice morajo zdaj uh, bolj odločno ukrepati. Zaenkrat niso in tega ne bomo popravili z resolucijami. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu so operacije um, za iskanje in reševanje v sredozemlju. Grospa Šojdrova je naslednja govornica iz ELS-a. Za udeljenje slova, vašana pani predsedajci. Hvala za besedo. Nisem podprla resolucije, prav tako pa tudi nisem podprla vrste predlogov sprememb. Pozdravljam dejstvo, da resolucija na koncu ni bila sprejeta, sicer samo za dva glasova. Ampak v vsakem primeru sem prepričana, da ni mogoče podpreti poslov z begunci in za to pravzaprav gre. Vrsta nevladnih organizacij ima gotovo dobre namene in preprečiti moramo, da bi ljudje umirali v sredozemlju, ampak najprej moramo zagotoviti, da ljudem ne bo potrebno zapuščati domov da bodo uživali v dobrih razmerah v begunskih taboriščih v trenutku krize, tako da se bodo lahko po krizi vrnili nazaj. Če gre za begunce, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, pa bi eh, morali na zakonit način eh, imeti dostop do te zaščite. Pripričana sem, da bo vzpostavitev novih mehanizmov za eh, prerasporeditev beguncev slaba rešitev. Vrsta držav članic je tako rešitev eh, že zavrnila, hkrati pa to podpira tudi poslovanje z begunci in veseli me, da resolucija ni bila sprejeta. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Palmer. Hvala, predsedujoča. Mislim, da. Eh, je eh, danes žalosten dan za parlament, kajti resolucija je bila zavrnjena za dva glasova. So vprašanja kompleksna in zahtevna, vsekakor. Ali bi morali kaznovati trgovce z ljudmi? Vsekakor. Ampak eh, tu gre tudi za posebno enostavno vprašanje po, po drugi plati, kajti v bistvu gre za to, ali podpiramo reševanje otrok, ki v se utapljajo v morju, reševanje eh, staršev in eh, ljudi, ki se podajo na najnevarnejše potovanje, ker bežijo pred preganjanjem in vojno. In nobenega dvoma nisem imel, ko sem danes glasoval za pravo eh, iskanje in reševanje v sredozemlju za pregon trgovcev z ljudmi in za to, da bi zagotovili, da tisti, ki nudijo pomoč, niso kriminalizirani. In vsekakor sem upal, da bomo vsi eh, sprevideli to, da gre za osnovno človeško dostojanstvo. Najlepša hvala, gospod Brodženski, v imenu EKR. Najlepša hvala dragi kolegi in kolegice, povedati moram, da je moj glas bistveno prispeval k temu, da resolucija ni bila sprejeta. Vem, da uh, gre za zelo čustveno nabito temo, ampak uh, to je posledica eh, čustvenega izsiljevanja. Morda ima javnost vtis, da se je zgodilo nekaj slabega, pa ni tako. Uspeli smo glasovati proti resoluciji, ki je spodbijala na milijone ljudi, da gredo na tunizijsko maroško obalo in se od tam podajo na pot proti Evropi. Če bi resolucijo sprejeli, bi motivirali nevladne organizacije, ki so pravzaprav konkurenca eh, trgovcem z ljudmi. Bil sem notranji minister na Polskem, poznam podatke, poznam številke. Organizirane skupine na račun tega zaslužijo več kot z drogami in trgovino z orožjem. Zato, me zelo, veseli, zato me zelo veseli, da resolucija ni bila sprejeta. Najlepša hvala. Naslednje je gospod Zahradil. Najlepša hvala. Glasoval sem proti resoluciji in vesel sem, da je bila zavrnjena. Bodimo iskreni, to je slepa ulica. Ne moremo se učinkovito boriti proti trgovcem z ljudmi, ne moremo se boriti proti tistim, ki zlorabljajo nesreča nekaterih, ter hkrati sprejemati resolucije, ki ne samo, da tega početja ne ustavijo, temveč to še spodbujajo ne moremo podpreti nevladnih organizacij, ki jih zastopa naprimer Karola Rakete, eh, kapitanka, ki je rešila begunce na morju in s tem kršila vrsto zakonov, pomorsko pravo in se bo morala soočiti s posledicami. Uh, delati moramo na preventivi, pomagati moramo državam, ki so države izvora beguncev, da stabilizirajo tamkajšnje razmere ter da ustavijo dotok beguncev v Evropo. Ne smemo več sprejemati resoluciji, ki spodbujajo trgovce z ljudmi, da nadaljujejo s svojim delom. Najlepša hvala. S tem je ta razprava zaključena. Gremo na naslednjo točko. Odprtje pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. to je naslednja tema. Gospa Šojdrova je prva iz, v imenu e LS. Najlepša hvala. Rada bi pojasnila, zakaj sem podprla resolucijo parlamenta, ki kritizira vedenje nizozemske, danske in francoske vlade, ker so blokirale odprtje pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Uh, mislim, da je šlo za veliko strateško napako. Ta pogajanja bi vsekakor bila dolga in zapletena, e, izid bi bil negotov, ampak vendarle je potrebna ta pogajanja končno e, odpreti, zato da bodo države imele evropsko perspektivo. Državljani teh držav jo nujno potrebujejo.

ki eh, je pristopil k Evropski uniji šele pred 15 leti. Zato naše države nimajo moralne pravice, da bi komorkoli preprečevali pristop k Evropski uniji, če si države tega držijo. In vedno smo se zauzemali za nadaljne širitve. Po drugi strani pa moram reči, da Moramo razumeti, zakaj so nekateri naši sosedje bolj zadržani glede širitve Evropske unije. Gre za tako imenovane stare države članice. Pogosto se pritožujemo, da nas ne razumejo, da Zahod ne razume naše vzhodnoevropske izkušnje in to je pogosto res ne pozabimo na lovne čarovnice zoper eh, Mačarsko in Polsko. Torej, mi si prizadevamo za boljše razumevanje in zato je prav, da smo bolj razumevajoči tudi do svojih sosedov. Če bi se vsi bolje razumeli, bi lažje odpravljali ovire na poti. Najlepša hvala. To je bil zadnji prispevek. Zasedanje je prekinjeno do 15. Pozdravljeni kolegice in kolegi. Nadaljujemo sejo. Zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so na voljo. Imamo kak komentar? Ne, zapisnik je torej sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor. In sicer imenovanje izvršnega direktorja evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi. Preden začnemo z razpravo, vam želim povedati, da se lahko javite za postopek, pritegnite pozornost predsedujoče in modri karton na oba načina, na elektronski način in na stari način, torej z dvigom modrega kartona ali belega lista papirja. Zato, če se želite Prijaviti na elektronski način morate uporabiti svojo glasovalno kartico. Če se želite javiti za ta postopek, prosim, da se prijavite zdaj. Ni treba čakati do, končna, do konca razprave. Začeli bomo. Začel bo avtor, gospod Tank. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala tudi, da ste razložili postopek. Pritegnite pozornost predsedujoče. To je res lepo od vas pred kratkim smo slišali da bo adam farkas izvršni direktor eba oziroma evropskega bančnega organa postal glavni izvršni direktor združenja za finančne trge v evropi oziroma afma Neverjetno je, da bo izvršni direktor EBA postal direktor glavnega lobističnega organa. On trenutno določa tehnične standarde v zvezi z ključno finančno zakonodajo. EBA je zato ključnega pomena pri nadzoru finančnega sektorja. In zato seveda lobisti nenehno izvajajo svoje dejavnosti pri EBI. EBA pripravi pravila, AFME pa jih potem izvaja. Lahko si predstavljate, kako sem bil presenečen, ko sem slišal, da bo Farkas šel iz Ebe v Afme. Zdaj bo imel dostop do zelo tajnih informacij in banke bodo zdaj imele preveč vpliva na ključne dele zakonodaje. Pa ne samo to. Zaposleni v evropskih institucijah bodo zdaj dobili morda napačen vtis lahko bi dobili vtis, da je mogoče dobiti dobro plačeno delovno mesto, če si ne preveč strok do tistih, ki bi jih moral nadzorovati. Mi želimo to preprečiti. 16. člen kadrovskih predpisov navaja, da je uradnikom EU prepovedano, da se v obdobju 12 mesecev po prenehanju delovnega razmerja začne okvarjati z lobiranjem. Stik z lobisti je glavna naloga predsednika oziroma direktorja EBA. Les lahko pričakujemo, da bo Farkas ločen od teh dejavnosti. Kadrovski predpisi prav tako omogočajo blokado menja, takšne menjave delovnega mesta, če je to v nasprotju z institucionalnimi interesi. Ali to pomeni, da je EBA ne more več upravljati svojega dela, zato ker je sprememba delovnega mesta Farkasa pomenila, da je zdaj ugleda manj. Če bo Farkas lahko prešel k AFME, potem se bo lahko vsak uradnik EU pridružil katerikoli instituciji. Zaradi tega je 16. člen kadrovskih predpisov praktično brez pomena. Z 58 nevladnimi organizacijami smo sprožili pobudo proti temu primeru vrtljivih urad. Številni so razočarani ali celo jezni. Zato me zanima, ali menite, da je menjava delovnega mesta Adama Farkasa v skladu z visokimi etičnimi standardi, ali menite, da bi moral Adam Farkas ostati na svojem položaju do konca januarja, ali boste kot komisija zahtevali od EBA naj prepreči menjavo položaja Adama Farkasa in zanima me, kako nameravate v praksi uveljavljati svoje etične standarde v vseh svojih institucijah in agencijah ter preprečiti, da bi nadaljne primere vrtljivih vrat ogrožili zaupanje državljane v naše institucije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo komisar Mimica. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Evropski bančni organ mora spoštovati kadrovske predpise in tam je kar nekaj določb v zvezi z etičnimi standardi zaposlenih. Ta okvir vključuje tudi ovire glede zaposlitve po menjavi delovnega mesta. Nove določbe veljajo od leta 2014. Nadzorni organ EBE je organ, ki se odloča o omejitvah po opravljanju delovnega mesta in tudi nadzoruje te omejitve. Oni odločajo o tem, kakšne omejitve bo imel gospod Farkaš potem, ko se pridruži Združenju za finančne trge v Evropi. Predstavnik komisije ne glasuje v nadzornem organu. Vendar komisija je članica odbora, zato lahko prispeva v razpravah v okviru odbora. Komisija je zahtevala čim strožji pristop do menjave položaja gospoda Farkasa v skladu s kadrovskimi predpisi. Odločitev nadzornega organa EBA vključuje omejitve glede opravljanja dela gospoda Farkaša, tako pri EBA, kot tudi potem, ko bo zapustil EBA. Kar zadeva omejitve, dokler je na položaju, nadzorni organ je sprejel odločitve v zvezi z obdobjem, v katerem je upravičen do mm, tega, da lahko ostane na delovnem mestu. In To zadeva tudi pripravo nadzorne politike in udeležbo na sejah nadzornega organa in tudi kar zadeva zunanjo reprezentacijo. Pa tudi dostop do informacij ter računovodskega oddelka. Omejitve vključujejo tudi tri mesečni dopust in v okviru tega obdobja ne bo več imel kadrovskih pristojnosti in prav tako ne sme biti na, oziroma v prostorih EBE, razen na specifično povabilo, kar zadeva omejitve potem, ko zapusti EBA. Nadzorni organ je ocenil, da gospod Farkaš ne sme opravljati lobističnih funkcij in lobirati pri EBA, prav tako ne sme imeti poklicnih stikov z zaposlenimi pri EBA v roku dveh let. Ne sme prispevati k delu tega združenja v zvezi s katerokoli temo, s katero se je ukvarjal v zadnjih treh letih pri EBA. To velja za obdobje 18 mesecev. Omejitve torej veljajo za to, da bi preprečili nosgrižje interesov v tem obdobju, dokler uh, Farkaš torej ne bo zapustil Ebe in tudi ko bo zapustil Ebo. EBA mora izvrševati te omejitve sama. Hvala. Now on behalf of the group... Hvala. V imenu skupine SD dobi besedo gospod Fernandez za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zadnja leta so bila težka leta, ko gre za zaupanje v institucije. Ugotovili smo, da imajo evropski državljani manj zaupanja v demokratične institucije. To pa izkoriščajo populisti in nacionalisti, zato da bi spodkopali ne samo evropski projekt, ampak tudi osnovna načela liberalne demokracije. Novica o tem, da bo direktor Evropskega bančnega organa Adam Farkaš eh, sedaj eh, eh, delal za Združenje za finančne trge, daje občutek odsotnosti javnih institucij, daje občutek, da javni uslužbenci, funkcionarji in politiki ne služimo namenom, ki so nas pripeljali sem. Mislim, da je danes je dobra priložnost za to, da razmislimo o sistemu nadzora, ki ga imamo v Evropske unije. Komisija brani sistem, kjer eh, nekdo, ki je na določenem položaju, eh, in eh, ti bi naj nadzorovali tiste, ki bi odšli na neko drugo funkcijo, zato da bi ugotovili, če je to primerno ali ne. Takšen sistem nima nobenega smisla. Takšna ureditev nima nobenega smisla. Potrebujemo neodvisno evropsko institucijo, ki bo od primera do primera ocenila vsako posamično institut, uh, eh, situacijo. tisti, ki sodelujejo z nekom, ki je na položaju v instituciji in želi oditi v zasebni sektor, ne morejo imeti ustrezne neodvisnosti. Mislim, da bi morali tukaj revidirati naše norme. Hvala. V imenu zelenih dobi besedo gospod Karem. Gospod predsedujoča, kakor je pravkar dejal moj kolega, ne moremo več sprejemati tega mešanja zasebnih in javnih interesov in tudi vrtljivih urad. V Franciji je to nacionalni šport, Macron je bil prej pri banki Rothschild, prednji je postal minister, premije je bil lobist za Arevo, jedrsko skupino, ampak eh, pravijo nam, da to ni nič takega, da, to, da tudi ta darila, ki so jih dobili, ne pomenijo nič. Evropa je prav tako Del tega nekdanji predsednik Evropske komisije Barroso je šel k banki Goldman Sachs. Zdaj se soočamo še z enim primerom vrtljivih urad. Visok funkcionar, ki naj bi nadziral banke in preprečeval novo finančno krizo, bo čez nekaj tednov postal izvršni direktor Združenja za finančne trge v Evropi. Oni želijo čim bolj zavirati vsa nova pravila na področju bančništva. Gre za glavnega izvršnega direktorja. EBA od februarja 2020 bo glavni izvršni direktor Združenja za finančne trge v Evropi AFME. Gre za glavnega lobista na področju lobistov za finančne trge. Dva, dve leti naj ne bi lobiral in 18 mesecev naj ne bi dajal na svetov v zvezi z temami, s katerimi se je ukvarjal. Kdo bo to verjel? Kdo bo to preveril? Tudi, če ne bo lobiral, ima dostop do zelo dragocenih dokumentov, ki jih bo zdaj lahko uporabljal v zasebne interese. To je škandalozno, tega ne smemo dovoliti. Zato moramo spremeniti pravila na področju vrtljivih vrat in poskrbeti moramo, da bodo bolj stroga, zato da bodo ljudje bolj zaupali v to. Ne smemo omogočiti nikakš, nikakršnega suma, da prihaja do navskrižja interesov. Prehodno obdobje med obema dejavnostima mora biti mnogo daljše, zato da ne bo prišlo do navskrižja interesov. Ta pravila morajo veljati za vse institucije in vse agencije v EU, zato da ne bomo več obravnavali posameznih primerov in agencij. Mislim tudi, da bi morali oblikovati neodvisno agencijo v Evropi, ki bi bila odgovorna za etična pravila. No, ampak, kolegice in kolegi, že zdaj lahko ukrepamo za to, da zaščitimo integriteto naše institucije. Zato predlagam, kakor je parlament naredil za lobiste Monsanta, da gospodo Farkasa prepovemo dostop v parlament. To bo močan signal, da se želimo boriti proti vrtljivim vratom in tem tihim dogovorom. Mislim, da moramo zdaj prekiniti s temi praksami. Hvala. Hvala. Gospod Ruiz Devesa, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam uh, to priložnost eh, za razpravo v plenarni dvorani. Vem, da trenutek ni najbolj primeren, veliko kolegov je odšlo po glasovanju. No, ampak eh, pozdravljam prisotnost državljanov na tribunah in jih pozdravljam. Ta razprava je izredno pomembna, kakor sta povedala tudi kolega iz skupine Fernandez in Tank. Čestitam uh, jim, da sta, jima, da sta zastavila to ustno vprašanje. Zahvaljujem se tudi gospodu Karemu. Ehm, jasno je, da tukaj gre za navskrižje interesov. Um, tudi vi veste, komisar Mimica, da gre tukaj za navskrižje interesov. Gospod Farkaš je dobil zelo ugodne pogoje. um, če bi mu. Prepovedali, da svetuje temu ali onemu eh, članu finančnih trgov, tega pravzaprav ne more nihče preveriti. Eh, nihče ne more vedeti, kakšne informacije je dal katerim finančnim institucijam. Eh, ko gre za nadzor nad eh, Evropskim bančnim organom, smo sicer prevideli stroge norme, ampak očitno te norme niso bile dovolj stroge. Jasno je, da bi tukaj morali predvideti minimalno ob, prehodno obdobje po z, eh, tem, ko bi gospod Farkaš zapustil položaj. Uh, Besedo spet dobi gospod Tang. Hvala lepa, gospod komisar. Verjetno ste slišali kolegi, niste jih eh, prepričali. Omenili ste pogoje, ki so veljali za gospoda Farkaša in jaz sem te prebral, moram odkrito reči, da so preprosto bili neprimerni. Mm, eh, poleg tega, da bi prepovedali Farkašu, da ima sedaj formalne stike za e EBA, eh, ali ne boste um, sprejeli tudi dodatnih ukrepov. EBA pravi, da gospod Farkaš ne bo mogel prispevati na področju tem v povezavi z delom, ki ga je opravljal v zadnjih treh letih. To se mi zdi absurdno. Ne morem si predstavljati niti ene teme združenja za finančne trge v Evropi, ki ne bi bili povezani z EBA in s tem za delom eh, gospoda Farkaša. Ali bo on sedel v slonokoščenem eh, stolpu, bo, ne bo delal nič posebnega in kdo bo pravzaprav sploh nadzoroval to, ali bo gospod Farkaš spoštoval eh, norme EBA ali ne, omejitve EBA ali ne, kakor je vprašal tudi Jonas Fernandez. pravzaprav je sramotno, da lahko gospod Farkaš ostane v EBA praktično do nastopa nove, novega položaja. S tem je njegova lojalnost eh, pod velikim vprašanjem, ampak še vedno mora, eh, še vedno EBA pričakuje, da bodo davkoplačevalci financirali eh, drag račun za prehod gospoda Farkaša na novi položaj. Uh, no, uh, videli smo, da je Neli Kros odšla v Uber, uh, Baroza šel v Goldman Sachs. To so vse jasni primeri vrtljivih vrat. Gospod komisar, kdaj boste končno tukaj pripravili ustrezna pravila? Kdaj boste odpravili to ahilovo peto integritete vaše institucije? Hvala. samo ena oseba se javila v prosti razpravi, to je gospod Brajer, ki dobi besedo za eno minuto. Hvala. Ko višji bančni nadzornik, ko je še na položaju, se pogaja z nasprotno stranjo, potem javnost seveda to razume na ta način, kot da so ga kupili. No, zaupanje v bančni sektor je tako ali tako že zelo nizko. In imam občutek, da je to povezano tudi z bančnim nadzorom. Prehodno obdobje, samo nekaj tednov, ni dovolj. Prav tako ne vemo ničesar o tem, kdaj je on začel z dogovarjanjem, ali je to bilo v času, ko je še opravljal svojo funkcijo. um, kako, je pri tem, kako je pri izvajanju svoje funkcije izvaj, um, uveljavila svoje interese. Morali bi predvideti dovolj dolgo prehodno obdobje, zato da bi se izognili tudi sumu na navskrižje interesov. Če se vam zdi, da kadrovski predpisi niso dovolj za takšno prehodno obdobje, potem, gospod komisar, bi morda morali tukaj predlagati ustrezno reformo. Thank you very much and now I... Hvala. Besedo spet dobi gospod komisar Mimica. Madam president. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci. Zahvaljujem se vam za to pomembno razpravo o ustnem vprašanju. Komisa, komisija meni, da lahko svoje visoke etične standarde najbolje izvaja v EBA in pa v vseh drugih agencijah na ta način, da bi imeli harmoniziran zakonodajni okvir. Tukaj govorim tudi v imenu prihajajoče Evropske komisije. Komisija bo upoštevala tudi rezultat današnje razprave. To bomo upoštevali, ko bomo pregledovali um, kodeks ravnanja v primeru naslednje zaposlitve. V skladu z obstoječo zakonodajo je naloga Eh, izvršnega odbora EBA, da poskrbi za vzpostavitev takšnega okvira. Oni morajo neodvisno sprejeti odločitve o omejitvah glede naslednje eh, zaposlitve v skladu za svojimi ustanovnimi pravili. Eh, odbor nadzornikov mora tudi preveriti in izvajati te omejitve. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala. Razprava je zaključena. Zapisnik današnje seje bo predloženo parlamentu ob začetku naslednje parlamentarne seje. Če ne bo ugovorov, bom resolucijo, ki smo jo danes obravnavali, predala pristojnim organom. Končali smo z dnevnim redom. Zasedanje je prekinjeno.